Hvala lepa. Sedaj pa začnemo prvi svežen vprašanj, dolga vprašanja. Prvi je Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. Dobrodošli v našem odboru. Govorili smo o skupnih vrednotah Evropske unije in rad bi skupaj z vami se pogovarjal o dveh točkah. Najprej kloniranje živali, vemo, da je parlament postavil kar obsežne zahteve in da smo predlog komisije spremljali kritično na tem področju, kako boste ravnali s tem, kloniranje živali za hrano in drugič nekomercializacija človeškega telesa, to je zapisano v listini temeljnih pravic, In parlament je komisijo pred nekaj časa pozval, da naj na področju celic in tkiv, kjer imamo dramatičen razvoj, naprimer tudi trgovanje zajčimi celicami, prilagodi zakonodajo. Kdaj boste sprejeli kakšne pobude na tem področju? Hvala lepa. Mišljeno. Gospod komisar. No, paskutinio klausimo dėl e, eh, to, ką padėt. Hvala lepa. Kar zadeva celice in tkiva, bi rad to, kar povem, oprl na listino o temeljnih človekovih pravicah. Tam zelo jasno piše, da človeškega telesa in človeških organov ni možno komercializirati. To ne more biti predmet trgovine in plačil. Listina o človekovih pravicah nas pravzaprav zavezuje, da razmišljamo o teh problemih. Kar pa zadeva kloniranje živali za prehrano in živila, moram reči, da gre za zelo zapleteno etično vprašanje. Tako v parlamentu kot tudi v širši javnosti se srečujemo z vrsto različnih mnen. Na tem področju moramo biti še zlasti previdni. V odziv na vse predloge, ki smo jih slišali, bom zelo pozorno iskal kompromise. Vem, kakšno je stališče parlamenta in vem tudi, katere so razprave, ki nas še čakajo. Please, Peter. Peter? Hvala lepa. Kar zadeva ne prodajo človeškega telesa. Ja, Slišali smo obljubo, da bomo skupaj prilagajali zakonodajo, kar pa zadeva kloniranje, imamo v tej hiši tudi različna mnenja, imamo pa jasno večino. In če se bo ta jasna večina pokazala tudi v zakonodaji in če predlog komisije ne bo dovolj širok, ali se boste borili za to, da predelamo predlog komisije in dobimo zakonodajo, ki bo ustrezala temu, kar zahteva parlament in bo to bliže, kot je sedajni predlog. Uh, Hvala. Komisija je bila zelo jasna. Sam sem na tem področju zelo iskren. Sem v bistvu posrednik, ki bom koordiniral vsa različna mnenja. Vsekakor bo potrebno dosegati kompromise. Kompromise, ki bodo vključevali vsa zelo široka in različna mnenja. Pripravljen sem analizirati vse predlagane svežne in poiskati najboljšo možno rešitev. Ne dvomim, da bo rešitev sprejeta na ravni kolegije, kajti komisija deluje kot kolegi. Mi bomo morali predstaviti stališče, ki ga bo potem komisija potrdila. In sedaj v imenu skupine SD koordinator Matija Zgrote. Hvala pravkar ste dejali dostop do zdravstvene oskrbe, dostop do zdravja. To je ena od prednostnih nalog, ki jo želite izvesti. Zdravje mora biti na voljo vsem državljanom EU, to je samo po sebi razumljivo. Kako boste pomagali državam članicam, da izboljšajo svoje zdravstvene sisteme? Nekaj ste že povedali. In mislim, da moramo razmišljati tudi o čezmejni zdravstveni zdravstveni oskrbi oziroma zdravstvenem varstvu. Zakonodaja je že stopila v veljavo, sam prihajam iz čezmejne regije, vendar je pa to težko v celoti izvesti v praksi. Torej, izvedba, implementacija je še vedno problem. Kako boste kot komisar za zdravje uresničili to in kako boste odpravili probleme? Kaj boste konkretnega naredili?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 je take narave, da nam pravzaprav odgovor pove, kako se približati državljanom. Gre za vprašanje, ki je pomembno za stotine milijonov ljudi. Ne smemo več čakati. Direktiva je bila sprejeta 25. oktober 2013 in ta direktava bi že morala biti prenesena v nacionalno zakonodajo. Pogledati moramo, kaj se je zgodilo in če prenosa ni bilo, lahko začnemo tudi sankcionirati. Tu enostavno ne smemo več čakati. Nujno je tudi, da so bili ustanovljeni paljativni centri, kontaktne točke, potem merila, informacije so morali biti pripravljeni. Uh, Rešiti je bilo potrebno vprašanja glede vračila stroškov. Skratka, gre za zelo, zelo široko področje. Ampak najprej moramo nekje začeti. To je izjemno pomembno vprašanje in veliko eh, primerov bi lahko našli v Španiji, v Litvi, na Irskem. Zlasti ljudje, ki živijo v obmejnih regijah, včasih lahko dobijo zdravstveno varstvo recimo 80 km onstran meje, drugot pa 20 km onstran meje. Skratka, poiskati moramo najboljšo rešitev in ta rešitev mora priti hitro. Potem čezmejne težave, epidemije, pandemije, tukaj gre za zelo široko področje in komisija se bo s tem nedvomno spopadla. Matijas, ne suna doma, da so. Matijas, brez dodatnega vprašanja, hvala. Sedaj pa za skupino ECR besedo dajem gospe Girling. Ali bo najprej gospod Piha? Ne, gospa Girling, izvolite. Opravičujem se za manjšo zmedo. Sprašujem o zdravstvenih trditvah. Izvajanje uredbe o zdravstvenih trditvah je nekoliko problematično. Kar nekaj uh, kategorij imamo živil, ki so bile negativno prizadete zaradi tega. Zanima me glede metod komisije in EFSE. Te trditve so bile neuspešne. Vidimo, da je potrebno tukaj marsikaj preveriti in to je komisija že povedala, tako pred tem odborom, kot tudi meni zasebno. Sprašujem za to, Ali namerava komisar sodelovati z vsemi upletenimi, da bi ta proces ponovno pregledali, kot nam je bilo obljubljeno? Leta 2015 naj bi se to začelo. Ali komisar lahko potrdi, da se bo držal te časovnice in ali lahko pove, katere so njegove prioritete pri pregledu izvajanja zdravstvenih trditev? Uh... Hvala. kot kandidat za komisarja. Vam v tem trenutku ne morem reči, koliko konkretnih vprašanj, ki jih je treba rešiti, je v uredbi. Treba bo pač nekaj časa kot zdravnik. Dobro vem, da so vprašanja preventive, profilakse. Vse to je pravzaprav temeljni kamen in prinaša tudi dodano vrednost v kontekstu Evropske unije. Pristojnosti vlad posameznih držav so široke pri zdravstvenem varstvu in sicer lahko bi jih pregledali in ugotovili, kako lahko prispevamo za to, da bi naše odločitve prinašale dodano vrednost in tudi seveda, da bodo odločitve na državni in evropski ravni šle v isto smer. Seveda moram že po službeni dožnosti prisluhniti državam članicam, se seznaniti z njihovimi stališči in sprejeti kompromis. Sem človek odprte glave, pripravljen na kompromise. Zelo dobro poznam nekatera področja, drugih področji ne poznam tako zelo dobro. Sem pa pripravljen sodelovati z državami članicami in ugotoviti, kaj je potrebno pregledati Seveda se bomo morali pogovoriti o vsem z vsemi zainteresiranimi, zato da bo ta proces čim bolj demokratičen in čim bolj odprt. Vsi skupaj moramo biti partnerji za to, da bo preventiva postala naš glavni cilj, zdravstveni standardi. Upam, da bomo v petih letih uspeli izboljšati zdravje evropskih državljanov. Gospa Gerling, imate dodatno vprašanje? Ja, bom kar ustrajala pri svojem prvotnem vprašanju, ker nisem dobila odgovora. Spraševala sem, pregled naj bi se zgodil leta 2015. Ne glede na to, kako nameravate sodelovati z državami članicami, gre za vprašanje parlamenta. Mi namreč eh, zastopamo evropske državljanje. Zato bom vprašala še enkrat, ali nameravate spoštovati to časovnico. Dal vam bom odkrit in iskren odgovor. Vsekakor se moramo držati časovnice, To je gotovo. Pogovarjati se moramo s parlamentom. V tem trenutku vam ne morem reči, katera področja so bolj zapletena, kje so problemi, vendar pa sem se pripravljen držati te časovnice in se pogovarjati s parlamentom. Potem pa bomo v procesu pregleda sprejeli odločitev na ravni kolegije. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospa Frederik Ris. Hvala lepa, predsednik. Lepo pozdravljeni, kandidat za komisarja. Um, glede GSO bi nekaj vprašala. Glede na zadnji eurobarometer um, iz 2010, um, sedaj treba številke posodobiti, ampak um, mislim, da so številke približno enake. 21 odstotkov evropejcev se samo strinja s tem, da je GSO um, varna izbira za prihodne generacije pri naši hrani. Imate zelo jasno pismo um, misije tudi predsednika Junkerja pravi, da se boste v šestih mesecih začeli ukvarjati s tem vprašanjem. Pravzaprav je uh, bil predsednik zelo ambiciozen uh, na plenarnem zasedanju, kot tudi pred skupinami. Tudi na plenarnem zasedanju v Strasburu je bil zelo ambiciozen. Torej, njegove politične ambicije so zelo visoke. Kaj pa vi mislite o tem, kako um, naj bi sedaj izpolnili te politične ambicije in kako vi gledate na ta zaupani mandat in s kakšnimi metodami naj bi to izpolnili. Sedaj ste že večkrat približno odgovorili na to, ampak um, bi lahko prosim dali um, nekaj bolj konkretnih številk oziroma odgovorov na to. Hvala. Dekuji. Hvala lepa za vprašanje. Pravzaprav sem tako vprašanje pričakoval. Namreč to vprašanje sodi v resor, ki ga bom morda vodil. In če bo nova komisija lahko svojim delom začela s 1. novembrom, bom že od samega začetka moral sprijeti ukrepe in si ogledati, proučiti celoten svežen pravil ki so povezana z spori oziroma konflikti, ki so se pojavljali. Komisija mora sprejeti odločitev ne glede na mnenje držav članic in zavrniti um, nekatere prošnje oziroma vloge. Mislim, da moramo suverenost držav spoštovati odločitve komisije pa morajo biti sprejete v okviru mandata na podlagi znanstvenih dokazov, pri čemer se seveda želimo izogniti konfrontaciji z mnenjem držav članic. Mi bomo svoje delo načrtovali precej vnaprej in sam si bom prizadeval, da bi že od samega začetka tega pregleda parlament bil polno vključen, tako da bomo lahko pripravili skupen akcijski načrt. Hvala lepa. Bom še enkrat eh, vprašala na isto temo. Dejali ste, če je neka država proti, potem je v bistvu že to nekaj čisto drugega. Pri pipeline imamo torej 19 eh, eh, držav članic, ki so proti takšni odobritvi. Torej, to je veliko držav. Ne vem, odvisno seveda od stališča, ampak na vsak način je to potem blokada. Že 15 let je v bistvu situacija ista. Vem, da je tukaj to eh, predvsej filozofsko vprašanje, ampak gledajte, ali se ne zdi vendarle pametno odgovoriti na to, tukaj gre za um, gensko spremenjene organizme. Morda bi lahko na regionalni ravni ali pa nacionalni ravni um, to obravnavali, kajti stvari so včasih predvsej specifične. Hvala teisingai supratau. Hvala lepa. Razumev sem bistvo vašega vprašanja in nobenega dvoma ni, da je gojenje gensko spremenjenih organizmov v Evropi problem filozofske narave. Vidimo, da imamo v Evropi različne regije, In če hočemo poseči v to veliko biološko raznolikost in harmonijo in če želimo spreminjati to ravnovesje, je to lahko tudi škodljivo. Zato moramo biti zelo pozorni in zelo previdni. Mislim, da gre za zelo resno vprašanje. Zdaj pa, ko govorimo o praktičnih korakih, če so stališča držav članic, zelo jasna. Ja, res je, odločanje sodi v pristojnost držav članic. Potem pa imamo tukaj še čezmejna vprašanja, zato ker smo vsi med seboj povezani, moramo pa vsekakor spoštovati načelo subsidijarnosti. <clears throat> Hvala lepa. Za skupino GUE, gospa Konečna. Hvala lepa. Gospod predsednik gospod kandidat za komisarja. V svojem dopisu in v svojih pisnih odgovorih ste upravičeno zapisali, da imamo ene najstrožjih standardov za varno prehrano. Rekli ste tudi, da je naša naloga, da ohranimo te visoke standarde. Po drugi strani pa smo tik pred tem, da sprejmemo sporazum TTIP, ki vsebuje veliko neodgovorjenih vprašanj. Sama gledam na to kot na zelo tvegan sporazum, ki bo vplival na zdravje in življenje državljanov v Evropi. Kako boste pri svojem delu kot komisar preprečili ovire, ki bi lahko ogrozile zdravje evropskih državljanov, ki nočejo zviševati raven zaščite v primerjavi s tem, kaj imamo danes. Až kaj vidite, se strbuj, pojdite se. Hvala lepa kot zdravnik. Mislim, da boste razumeli moje, moj odgovor. Moj odgovor je ne temu, da bi kakorkoli kompromitirali naše standarde varnosti, ne vsakemu ogrožanju standardov varne hrane. To je bilo zelo jasno stališče tudi predsednika Junkerja, ki je dejal, da nikoli ne bo žrtvoval varnosti hrane v zameno za prosto trgovino. Mislim, da je bil to zelo, zelo jasen signal. Jaz sam ne bom sprejemal nobenih kompromisov in ne morem sprejemati nobenih kompromisov, pa naj gre za hormone v mesu ali naj gre za klorove kopeli za perutnino to so vse vprašanja, kjer je moj odgovor. Evropski standardi so najvišji standardi in najboljši primer, kako lahko zaščitimo zdravje ljudi v tej industrializirani dobi. Torej, moje stališče je tu zelo jasno. Hvala lepa. To, ta odgovor jemljem za obljubo, ki upam, da se je boste držali. Po drugi strani pa to nikakor ne bo enostavna naloga, zato imam še dodatno vprašanje, ki je morda nekoliko drugačno, se pa tudi nanaša na varnost. In sicer, v tem trenutku imamo v Evropski uniji različna živila, različne kakovosti. Predvsem imam v mislih srednjo in shodno Evropo. Kaj boste naredili glede podjetij, ki prodajajo izdelke pod istim imenom, a različne kakovosti v zahodni in vzhodni Evropi. Kaj boste naredili glede tega? Eh, Hvala lepa. Lahko povem, da je nadzor nad standardi nekaj, kar velja za celotno Evropsko unijo. Govorimo o notranjem trgu, o skupnih standardih, o dožnosti spoštovati te standarde na Poljskem, v Litvi, na Portugalskem, kjerkoli. Tu alternative enostavno ni. Zato potrebujemo sistem kontrol, ki bo zelo dejaven. Razumem vaše vprašanje. Dejali ste, da nekatere srednje in vzhodnoevropske države na svoj trg dobivajo živila, ki so lahko tvegana. Razumem vsa vprašanja, ki so povezane s tem in dejansko moramo temu namenjati veliko pozornosti. Včasih se dogaja, da prihaja do razhajanj med standardi oziroma obstajajo nekatere mejne vrednosti oziroma tolerance, znotraj katerih lahko uporabljamo te standarde. Bom pa zelo dejaven. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Stas v imenu zelenih. Dobrodošli, gospod kandidat za komisara. Na TTIP in pa na prostotrgovinske sporozume bi se navezal, torej tudi sporozum ZDA. Torej, pravite, da ne boste nikoli kompromitirali varnosti hrane. Si bom to zapomnil in to vzel kot obljubo. Vemo, da komisija ne bo kar takoj, na primer, omaknila direktive glede GSO ali glede hormonov. Ampak ne gre samo za obstoječo zakonodajo, gre za um, prihajajočo zakonodajo. In tukaj nisem čisto pomirjen. Uh, prejšnji komisar, pri komisiji gospoda Baroza, je predstavil eh, predlog glede um, teh klorovih kopeli. Prav tako tudi to, um, kako naj bi naprimer klor uporabljali pri um, mesu. Takrat um, se je marsikaj potem spremenilo tudi zaradi pritiskov pri pogajanjih o prostotrgovinskem sporazumu. Torej, um, kaj boste storili za to, da ne boste popustili tem zahtevam z druge strani? Hvala. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mums visiems turbūt labai. Hvala. Kot prvo, na vas upozorim na to, da je preglednost pri pogajanjih izjemno bistvena. Pogajanja vedno mora biti pregledna, tako da se nič ne dogaja za zaprtimi vrati, oziroma da se nič ne pometa pod preprogo. nacionalni parlamenti in Evropski parlament vedno lahko sodelujo pri takšnih pogajanjih na takšen ali drugačen način. Ko se sporazum izpogaja, ga mora potem tudi potrditi tako nacionalni parlamenti, kot tudi Evropski parlament. Kako je torej sploh mogoče, da ne bi vključevali odborov, pristojnega odbora, naprimer, ki je eh, odgovoren za posamečno področje? Ne vem, katerikoli odbor je že to nikoli ne moremo ignorirati njihovega stališča, kajti um, že od vsega začetka treba poštevati njihova mnenja. Nikoli ne bom pozabil na svoja načela. Načela so temelj mojega dela, že kot sem bil zdravnik, sem se tega vedno držal. Tudi Hipokratovo um, prisego sem dal in nikoli ne bom pozabil na to prisego higijenski standardi, standardi glede fiziologije, to so standardi, ki so meni zelo blizu. Zato vem, kaj je najbolj bistveno in tukaj moja stališča zelo jasno. Hvala. Uh, dank u, eh, meneer uh, kandidaat-commissaris. Ik wil uh, ook nog eventjes... Hvala lepa, gospod kandidaat, za komisarja. Naj se navežem na vprašanje gospoda Lizeja. Skupaj z njim pa z nekaterimi kolegi. Uh, smo bili tukaj, ko um, smo se ukvarjali s novimi živili. Torej, kako ne bi se ukvarjali z živili iz kloniranih uh, živali oziroma njihovih um, potomcev. Tukaj mislim, da mora biti komisija zelo jasna. Tudi parlament je bil. Vemo, kakšen je bil predlog uh, komisije od lanskega leta, ampak parlament je bil zelo presenečen, ker ni bilo. Um, ničesar glede oznak. Ampak včasih je bila pravna podlaga takšna, da bi bili kot parlament izključeni iz postopka soodločanja. Potem ste gospodu Lizijo prej dejali, da želite biti pošten posrednik kot komisija, torej, da želite um, doseči čim boljši kompromis s različnimi stranmi. Gospod komisar, morda bilo bolje, da bi umaknili nekatere predloge in prišli do nečesa novega glede kloniranih živali in pa mesa iz teh živali, tako da bi lahko začeli čisto na novo z ničle. Hvala. Šiuo atveju aš galiu pasakyti labai aiškiai ir sąžiniai. Hvala, tukaj ne bom zelo jasen in direkten. Ne morem ničesar obljubljati vnaprej, Najprej moram analizirati to vprašanje koliko bolj podrobno. Najprej moram dejansko videti, zakaj gre, ali lahko mm, predlog revidiramo oziroma izboljšamo, kajti vprašanje kloniranja je zelo, zelo kompleksno, zapleteno vprašanje, tudi etični vidik ali pa biološki vidik eh, sta zelo zahtevna sama po sebi. Vse skupaj je zelo zapleteno tudi glede um, oznak, naprimer ko gre za um, živali druge ali tretje generacije, še toliko bolj. Zato sem sedaj res pripravljen obravnavati vsa različna vprašanja. Moram biti odprt, eh, ker ti se bom držal uh, svoje filozofije tudi kot zdravnik in um, kot rečeno, se bom bolj poglobil v to. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za skupino EFDD, kolega Mazuronis. Črmen. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod kandidat za komisarja. Kot prvo, lepo pozdravljeni, dobrodošli v odboru in vam želim veliko um, srečen uspeha. Ste nekdani minister za zdravje in ste podali veliko uh, podnebnih pobud za zdravstveni sektor sploh ko gre za dostop do zdravstvene skrbe v Litvi. Zato nam vas vprašam naslednje. Beg možganov je velik problem v nekaterih državah članicah, sploh na področju zdravstva nekatere države so gospodarsko šipkejše in naprimer iz svojega proračuna plačujejo um, bodoče zdravnike, potem pa ti bodoče zdravniki odidejo nekam drugam v druge države. In potem imajo revnejše države precej slabši dostop do slabše zdravstvene oskrbe. Podobno velja tudi za Litvo, vse gotovo poznate ta problem. Sveda vem, da imamo tukaj um, prosti pretok in pa pravico do gibanja. Uh, To je jasno. Ampak vseeno, ali se vam zdi, da je ta beg možganov vendarle težava v zdravstvenem sektorju in kaj bi lahko storili za to, da se lotimo tega problema? Hvala lepa za to vprašanje. Ja, seveda, beg možganov je zelo resna težava. To se nanaša na preniske plaže, plače, potem preslave možnosti za kariero in pa tudi včasih problem glede vrednot. Res je, gospodarsko šipkejše države usposabljajo zdravnike in to financirajo iz javnega proračuna. Javna sredstva se vlagajo ravno v njihovo izobraževanje, usposabljanje, potem pa ti dejansko res odidejo in države so potem v zelo slabem položaju. Socialni dumping je tudi zelo uh, bistveno vprašanje in aktualno v številnih sektorjih. Naprimer, uh, eh, medicinske sestre so še takšen primer. Pri nas, naprimer, usposobimo veliko takšnih medicinskih sester, pa še vedno jih je premalo, kajti veliko jih potem odide po izobraževanju. Enako velja tudi za številne druge uh, v zdravstvenem sektoru. Zato moramo več govoriti o načrtovanju na tem področju. Torej, kako se lotiti tega na um, nekakšni socialni osnovi in kako je to povezano s socialno listino. To seveda ni povezano samo z mojim sektorjem, ampak tudi je to bolj horizontalno vprašanje. To spada tudi pod pristojnost uh, drugih komisarjev, naprimer za izobraževanje, socialno politiko in podobno. Mislim, da je res treba to vprašanje zelo resno obravnavati. Aš baigsiu klausimą, kurio nespėjau pa, pa, pasakyti. Hvala lepa. Bom poskušal še dopolniti to. Ali to pomeni, da se tukaj zavezujete, tukaj, da boste sodelovali z drugimi člani kolegija komisarjev na tem področju in da boste sami potem predlagali določene rešitve s tem v zvezi, čeprav razumem. Hvala. Ja, lahko to tako jemljate. Moramo se lotiti problema socialnih razlik, splošno gledano. Te razlike gotovo obstajajo um, v državah članicah, pa tudi med državami te težave bo treba rešiti. Če tega ne bo, potem ne bomo prišli do ustreznih odgovorov na druga vprašanja in ne moremo vsega prepustiti kar njihovi usodi, kajti če bomo to tako pustili, potem bodo ljudje razočarani nad Evropo. In to se potem vidi tudi na um, rezultatih, tudi na evropskih volitvah, naprimer. Storiti moramo vse v svoji moči, zato da bodo državljani verjeli v nas in v Evropo. In se zavezujem, da bom delal na tem področju, kajti če ne, pač ne bomo mogli več govoriti o tem, naprimer, eh, kako odporen je zdravstveni sistem, kako dobra je dostopnost do zdravstvenega sektorja in podobno. Hvala lepa. S tem smo zaključili prvi krok dolgih vprašanj predstavnikov političnih skupin. Zdaj pa začenjamo drugi krok z vprašanji članov odbora za okolje. In sedaj dajem besedo takoj gospe Elizabet Kostinger. Hvala lepa. Predlog uredbe za danje na trg semen, to me zanima, pisno ste nam sporočili, da ste po preverbi stališča parlamenta v svetu skušali najti najboljšo pot v svetu, na to temo. Da, seveda, to je dobro. Tudi predhodniki so to želeli. Stališče parlamenta pa je popolnoma jasno. 650 poslancev, velika večina, je predlog komisije zavrnila. Kmetijstvo potrebuje neodvisnost pri semenih in vse vrste imajo svojo vrednost. Imamo tudi stare vrste, ki jih je potrebno zaščititi in to smo s tem glasovanjem tudi izrazili. Veste, da ima parlament težave z veliko birokracije, ki je tukaj in da to kritiziramo s temi, novi predpisi, s temi novimi predpisi, bi želeli zmanjšati birokracijo. Sedaj pa me zanima, kakšno je vaše mnenje, kakšna je najboljša pot naprej in kako boste upoštevali stališče parlamenta. Lahko od vas pričakujemo praktičen predlog, kar se tiče Dajana na trg semen. Hvala lepa. Taip, iš tiesų, <clears throat> paliestas klausimas susiję. Hvala lepa. Ja, to vprašanje je povezano z biotsko raznovrstnostjo. Naša država, ki poznam najbolje, se ukvarja s težavami glede uh, teh lokalnih sort, uh, kajti številne lokalne sorte se izrinijo z trga in včasih se biotska raznovrstnost potem krči. Uh, nekateri imajo lokalne sorte, lokalna semena in to uporabljajo manjša podjetja. Seveda imajo ta podjetja potem težave, eh, ko konkurirajo večjim gospodarskim družbam. Zato menim, da eh, je to, kar pravi Evropski parlament, torej, da moramo najprej razmišljati o interesih malih proizvajalcev in kmetov. To je gotovo zelo dobro premišljeno stališče in to odraža realnost. Moramo seveda poštevati to stališče parlamenta. Sedaj ne morem povedati, kakšno bo stališče sveta, kajti to bo predmet pogajanj med dvema sozakonodajalcema. Ampak na, na tej točki povem, da sem prepričan, da bo treba vse skupaj upoštevati. Pričemer je treba vedeti tudi to, da je za nas najbolj bistveno to, da se um, ščiti takšne lokalne sorte. Um, hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi gospa podpredsednica Sartu. Sidar Kavem Nevoje. De... Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja, gospod eh, predsednik, hvala za besedo. Mislim, da potrebujemo nekatere vzrede ukrepe glede eh, debelosti med eh, otroci. Ali imate tukaj kakšne pripravljene ukrepe? Pretirana, prevelika telesna teža je predvsem povezana z najbolj prikrajšenimi ljudmi. Kako se boste lotili tega problema, torej tudi glede neenakosti med zdravstvenimi sistemi Evropske unije? Hvala. Labai norėtųsi dideliame ekrane parodyti vaizdą. Hvala. Treba je pogledati širšo sliko, naprimer. kako se otrok, ko je star 3-4 leta, počuti v supermarketu, naprimer, kako gleda na vse te barve in blišč okoli tega otroka, vse te široke izbire in tako dalje. In potem, naprimer, pridajo ti otroci domov, um, se sede z računalnik, igrajo igrice in jedo čips. Takšna je realnost današnjega življenja. sedaj moramo znižati to število otrok s prekomerno telesno težo, oziroma debelušnih otrok. Če tega ne bomo sedaj spremenili, potem bomo imeli čez 30 let ogromne težave v Evropi. Situacija bo zelo huda, kajti to bo prava epidemija, to velja za celoten svet. Potem je tukaj še rak in sladkorna bolezen, eh, eh, bolezni srca in ožila in tako dalje in tako dalje. Na marsikaj bo to vplivalo. Skratka, že proti debelosti se lahko lotimo na različne načine. Vlade, družba se lahko tukaj borijo na ustrezne načine, tudi mediji, potem oglaševalna podjetja, industrija, izobraževalne ustanove, vsi skupaj moramo nekaj storiti. Res je, ta slika, ki sem prej navedel, se spreminja in se zaostruje. Treba je ugotoviti, kako otroci gledajo na ta svet okoli njih, um, šole, infrastruktura, supermarketi, vse ostalo. Veliko ukrepov je tukaj potencijalno smiselnih. Te socialne determinante, kazalci so zelo pomembni, kajti tisti, ki imajo naprimer um, slabšo izobraženost ali pa um, nižji življenski standard, um, tisti so ljudje, ki jih, jih je veliko laže uh, zmanipulirati in imajo potem tudi um, večjo um, smrtnost in tako dalje. Hvala. Gospod Pjeka. Okay. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod kandidat za komisarja, torej sprejeli ste ta predlog, da eh, postanete kandidat, gospod Juncker. je precej premešal samo strukturo komisije. Sedaj je treba ugotoviti, kakšne so določene pristojnosti za posamečnega komisarja In eh, te pristojnosti mora biti jasne. Naprimer, če bo nekdo nadzorval um, ehm, Evropsko agencijo za zdravje, pristojnosti mora biti tukaj jasne. No, ampak gospod Juncker pa bo zaupal pristojnost um, temu nadzoru uh, komisarju za industrijo. In EMA, Evropska agencija za zdravje, morda ne bo več ščitila interesov pacijentov, ampak bolj um, bodo v bistvu zagovarjali interese um, velikih farmacevskih družb, koliko se meni zdi. Kakšen je vaš odziv na to? Ker ti vi boste v bistvu zagovarjali interese um, velikih farmacevskih družb. Hvala lepa. No, glede na svoje izkušnje, ko smo se pogovarjali o krizi, o generičnih zdravilih, o patentih in pa glede na veliko neenakost v Evropski uniji, glede na vse te razprave lahko rečem, da sem si marsikaj zapomnil iz preteklosti, pogosto sem se pogovarjal s številnimi farmacevtskimi družbami. Imam zelo jasno stališče s tem v zvezi. Moramo se pogovarjati o tem vprašanju. Treba je spodbuditi tudi države članice, da um, bo sistem določena cen bolj jasen, kot pa je trenutno. Moramo se seveda tudi pogajati z industrijo, kajti tudi proračuni držav članic za zdravstvo in pa nasploh so pod velikim pritiskom. To je jasno vsem. Mislim, da ko se pogovarjamo o teh različnih interesih mora biti vse razprave zelo transparentne. Omenili ste te Evropske agencije, tudi eh, Agencijo za zdravje. Naš generalni direktorat je prisoten skupaj z gospod Bjankovsko, bomo spremljali odločitve. Dva komisarja morata podpisati določeno odločitev, šele potem se to lahko začne izvajati. Dostop do inovativnih zdravil in pa do cenejših zdravil za evropejce je gotovo danes eh, prav vroč kostan. In iz svojih izkušenj lahko rečem, da je marsikaj povezano z odpornostjo zdravstvenega sektorja, pa tudi z dostopom do zdravil. Če je dostopnost zdravil boljši, potem je tudi življenjski standard boljši. Bom iz, skratka iskal kompromise z gospodom Domenskovskom. Hvala. Hvala, kolega Berder. Hvala lepa. Gospod Berder. Zmanjšanje neenakosti pri zdravju je pomembna prioriteta tudi za evropsko strategijo za javno zdravje. To se odraža tudi v eh, svežnju za investicije in pa tretjem programu za to področje do leta 2020. Vi boste prestoni za te naložbe. Pomemben del teh zdravstvenih strategij na nacionalni ravni tudi eh, seksualno reproduktivno zdravje in pa pravice s tem v zvezi, to je bistveno za boljši zdravstveni status eh, prebivalstva. Če si pa pogledamo to v Evropski uniji, potem vidimo, da so zdravstveni kazalci takšni, da so neenakosti ogromne. Eh, to kaže velike razlike pri naprimer um, smrtnosti um, mater pri infekcijskih boleznih in pa pri dostopu um, do um, zdravja. Tukaj pri naslednji strategiji pričakujemo boljše uh, kazalce glede reproduktivnega zdravja. Mehanizmi morajo biti ustrezno podprti. Ali se boste zavezali k temu, da boste uh, podprli tudi um, evropski pristop glede seksualnega reproduktivnega zdravja? Uh, Eh, in pa pravic temu zvezi, tako da bi izboljšali dostop do um, informacij in da bi tako zmanjšali razlike med um, državljani po Evropski uniji. Hvala. Manau, kad šios sudėties Europos komisijoje yra labai akcentuojama. Glede na trenutno strukturo Evropske komisije, lahko rečem, da po mojem mnenju se komisija zelo osredotoča na portfelj prvega podpredsednika komisije. Ta je odgovoren za izvajanje listine o temeljnih pravicah, naprimer. Sam sem komisar odgovoren za zdrave in varnost hrane in bi se potem tudi vedno pogovarjal s prvim podpredsednikom, ker ti imamo te skupne teme. Zaščita temeljnih pravic, tudi pravic pacijentov, je za nas zelo bistvena. V preteklosti smo se pogovarjali o zdravstveni skrbi in pa drugih zadevah, tudi s pacijenti sem se pogovarjal. Uh, In marsikdaj eh, se tudi v državah pogovarjamo o tem, kako um, izboljšati možnost za pacijente, da tudi oni vplivajo na določene odločitve. Pacijenti morajo imeti možnost, da izrazijo svoje mnenja, da tudi nekako vplivajo na določene odločitve včasih. Tukaj je pogosto govora o teh socialnih eh, kazalcih. Najomenim študijo Mike Marmeta, iz, um, na naročilo Svetovne zdravstvene organizacije je prišla ta študija. To je zelo pomembna študija in kaže te socialne razlike med državami v Evropske unije. V naslednjih petih letih moramo priti do sofisticiranih ukrepov, da bi zmanjšali te razlike. In tako mislim, da bo tudi Evropa kot taka bližje evropskim državljanom. Hvala. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Bojlem. Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja je bil, kot rečeno, zdravnik in gotovo ve, kako zelo pomembne so politike, ki temeljijo na jasnih znanstvenih dokazih. Um, evropski organi za zdravje in varnost hrane igrajo ključno vlogo pri tem, da se zagotavlja um, varnost uh, tudi v okviru živilske verige. Prej smo govorili o GSO, o kloniranju, pesticidih, uh, aditivih, dodatkih in tako dalje. To zaupanje državljanov v um, evropske strategije, pa je sedaj okrnjeno zaradi določenih neuskrižnih interesov, glede na Eurobarometer, um, 41 odstotkov uh, anketirancev nima ravno velikega zaupanja v neodvisnost znanstvenih strokovnjakov, kajti ti so povezani z industrijo, pogosto. Zato je vprašanje, ali bi nam lahko povedali nekaj konkretnih primerov tega, kako bi izboljšali neodvisnost v okviru um, evropskih organov, ki so pristojni za um, varnost hrane. Hvala kasdienybės praktikoje susidūriau. Hvala. Na no, preteklosti sem se pogosto soočil z naslednjim problemom. Um, cepljenje otrok. Um, proizvodna cepiv, potem študije s tem zvezim, pa to, da pogosto javnost ne zaupa tem študijam pogosto ljudje menijo, da farmacevtske družbe same financirajo te študije glede cepiv, zato potem pač ne zaupajo tem študijam. To je resna težava. Tukaj moramo povečati preglednost temu zvezi. Imamo določene izjave glede javnih in pa glede zasebnih interesov. Potem tudi glede lastnine, intelektualne lastnine in podobno. Evropska agencija za varnost in zdrave, nam lahko pove nekaj kazalcev glede tega, kdaj je nekaj sprejeto in kdaj ne. To je zelo pomembno, ker ti zaupanje je hitro okrnjeno, potem ga je težko ponovno spostaviti, to traja potem kar nekaj časa. Tukaj moramo več razmišljati o različnih ukrepih in mehanizmih, ki bi jih lahko porabili na tem področju. Najbolj bistveno pri tem je naslednje. ko se ocenjujo znanstveni članki, moramo imeti jasna merila in ta merila mora biti znana družbi, parlamentu, državljanom na splošno. Treba je ukrepiti to zaupanje v javne organe, kajti če ne bo to problem, to bo privedlo v prehranske krize in podobno. Vidimo to nezaupanje v znanost na številnih področjih, ne samo tukaj. študije so pogosto tudi neodvisno ocenjene, ampak ljudje še vedno niso prepričani vse to. To je problem, seveda, in se bom zelo prizadeval za to, da se ta preglednost poveča um, in da se tudi kriteriji višji. Hvala. Hvala lepa. Gospa Auken. Glede farmacijske industrije. Glede, vsi koordinatori um, so zelo zaskrbljeni glede tega področja. Kako si lahko predstavljate, da boste imeli kakršenkoli nadzor ali pa vpliv, če uh, se tega ne boste lotili? Kot drugo vprašanje, uh, endokrini disruptori. Ti imajo zelo veliko vpliv na uh, zdrave. Ti motilci bi morali biti um, obravnavani in moramo se lotiti tega problema, že zdavna bi se morali v tem sedmi akcijski načrt za okolje vam daje jasen mandat in upam, da boste izpolnili ta mandat. Torej, imam vprašanje. Ali boste si prizadevali za horizontalne um, kriterije, ki temeljijo na dokazih in da bi na podlagi tega potem identificirali um, te endokrine motilce? Ali pa boste samo ubrali politični pristop? da bi nekako posredno minimalizirali eh, učinek na sama podjetja. Hvala lepa. Pradesu no atsakymą apie baimę. Hvala lepa. Naj začnem s pripombo glede strahu. Soočil sem se s KGB-jem, sovjetskim režimom, bil sem v zaporu. Torej, Bati se ne smemo. Strah ni dobra stvar. Študiral sem medicino. In prva stvar, ki jo moramo storiti, je, da ne smemo nikomu škodovati. To je del prisege zdravnika. Endokrini motivci so občutljiva tema in tukaj moramo seveda premisliti, preden sprejmemo ukrepe. Evropska unija je prva, ki je določila kriterije. Sedaj imamo interne kriterije, gledati pa moramo nekoliko širše in ugotoviti, kako bi lahko na podlagi znanstvenih dognanj pripravili dokončne kriterije. To je zelo občutljivo področje. Če pomislimo v zdravniškem smislu moramo biti zelo previdni, kajti seveda moramo misliti na nadaljne generacije. Tako da moramo biti tukaj zelo odločni in utemeljiti naše odločitve na objektivnih znanstvenih dognanjih. Notrene kriterije imamo, bom pa skušal pospešiti postopke, koliko se bo le dalo. Hvala lepa. Grazie, e adesso la parola al collega Piedicini. Hvala lepa, gospod Piedicini gospod andriukaitis tu sem moram reči da cenimo vaše stališče proti korupciji v zdravstvu in želimo povedati da v mnogih državah članicah eu so imenovanja na funkcije v bolnišnicah in drugih inštitucijah na podlagi, meritok, na podlagi eh, funkcij, na podlagi priporočil. To pa vpliva tudi na stroške zdravil, naprav, ki se povečujejo tudi v luči tega, kakšen vpliv imajo gradbena podjetja in farmacevska podjetja. Kaj boste naredili za to, da bodo dejansko primerljivi načini določanja cen zdravil, da se boste borili proti korupciji in političnim vplivom v zdravstvu? Hvala lepa. patirtis, į kurią tenka atsiremti šitoj. Hvala lepa. Naslonil se bom na svoje izkušnje. To je lahko seveda primer, vendar pa moramo na vse skupaj gledati stališča nacionalnih sistemov. Zahtevo po finančnih interesih smo uveljavili na vseh ravneh. Sedaj pa moramo, po mojem mnenju, pripraviti zelo dober protikorupcijski svežen na zdravstvenem področju. Veliko je dejavnikov, ki so tukaj pomembni. Mislim, da to potem vpliva tudi na javna naročila ali na naročila za medicinske pripomočke, za zdravila in tako dalje. Seveda je izjava o finančnih interesih pomembna. Pomembna je prijava dohodka. Vse te zahteve morajo biti izpolnjene, zato da imamo ustrezen postopek javnih naročil za nakup opreme v zdravstvenih ustanovah. Vendar pa moramo seveda države članice, ki so pristojne za to področje, usposobiti za to, da bodo to lahko uveljavljale in si izmenjevale najboljše prakse. Pripravljen sem spodbujati najboljše prakse na tem področju. Kar se tiče razprave o sistemu javnega naročanja na evropski ravni, pa mislim, da bi bil to korak v pravo smer. Veliko držav članic se je že strinjalo, da si bo izmenjevalo finančne vire in bo nakupovalo naprimer cepiva skupaj. In to je ekonomija obsega in mislim, da je to pomembno, zato se je potrebno prizadevati. Hvala lepa. Gospa Dornano. Euh, monsieur le commissaire d'État. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Imamo torej čezatlantski um, sporozum o prosti trgovini in to je potem v bistvu še um, zadnja ovira, ki bo preskočena pred interesi ameriškega trga. Tukaj gre za trgovinske interese, ja, ampak tudi za sanitarne oziroma prehranske interese. Um, ampak v zadnjih par letih uh, so velike ameriške družbe vedno poskušale prevladovati tudi nad evropsko družbo. Um, predvsem preko GSO in pa preko tega, da prodajo svoje izdelke, ki jih eh, zavračamo zaradi neskladnosti z našimi živilskimi standardi in pa standardi glede sledljivosti. Evropska komisija v bistvu um, seveda premora um, evropske kmete, da spoštujejo določene Eh, predpise za evropski trg, ampak kako pa potem sprosta trgovino, ali bodo standardi isti ali ne. Gospod komisar, kako boste zaščitili naše prehranske izdelke pred ameriško industrijo, ki je um, predvsej manj spoštljiva na področju teh standardov? Hvala. Atsakydamas į klausimus anksčiau. Atlipa. Ko sem odgovarjal na prejšnja vprašanja, sem že jasno izrazil svoje stališče kot politik, kot profesionalec, kot nekdo, ki je odgovoren za zdravje in varnost hrane. Moj odgovor je ne. Ne, ne bomo nižali ali zanemarjali naših varnostnih standardov. Ne, tega ne bomo počeli. Standardi Evropske unije so vodili do zelo zanimivega mehanizma, kjer naša industrija, naj si bo velika ali manjša, živilska industrija, izpolnjuje standarde in ima na tem področju zelo dober sistem izpolnevanja dobre prakse. Naši standardi so tako visoki, da imajo enostaven dostop do drugih trgov. Kako bi lahko to žrtvovali? Seveda tega ne moremo. Ne moremo se odločiti za niže standarde. Moj odgovor torej ponovno je ne. Takšno je moje načelno stališče in pravzaprav ne vidim sploh možnosti za razpravo na te področju. Tukaj ni možnosti za kompromis. Grazie, adesso la parola al... Hvala lepa, gospod Mikolašik. Thank you, chairman. Hvala lepa, predsednik, gospod kandidat za komisarja zdravnik Andrijo Kajtis. Raziskava glede izvornih celic ni prinesla terapevtskih možnosti, kot je bilo mišljeno zadnjih nekaj let. Kljub etnič, etični kontroverznosti pa Evropska unija še vedno financira projekte na tem področju. Še več, skoraj 2 milijona evropskih državljanov je pozvalo k prepovedi na področju teh raziskav v pobudi One of Us, ki jo je komisija popolnoma ignorirala. Kakšno je vaše osebno in poklicno stališče glede tega vprašanja? Boste naročili neodvisno poročilo o napačnih obljubah glede zdravljena z izvornimi človeškimi celicami in ne nazadnje, ali nameravate okrepiti tudi nekatere projekte, ki so bolj uspešni na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa za zelo profesionalno vprašanje. Mislim, da smo oba zdravnika. Franz Collins je pripravil študijo glede dekodiranja DNK in področja, kjer lahko dosežemo znanstveni napredek pri zdravljenju. v tej študiji lahko jasno vidimo vse etične dileme, s katerimi se soočamo. Biti pa moramo čeprav posebno občutljivi za vsa etična vprašanja. Po drugi strani pa je tudi res, da je uporaba zarodnih celic, človeških zarodnih celic za zdravljanje, še prav posebno v državah, ki jih poznam, taka, da je tolmačenje tega zelo različno. In ljudje to vedo, potem odidejo v druge države in se soočijo s tem fenomenom. Vendar pa tehnike, ki bi jih lahko imeli za znanstvene, ki temelijo na znanstvenih kriterijih, ne obstajajo. Zato se moramo vprašati, ali mislimo na koristi zdravljenja. In zato moramo najprej imeti ustrezne kriterije za ocenjevanje. V Litvi smo še začetniki na tem področju in moram reči, da nimamo prav veliko izkušenj. Potrebujemo širše izkušnje, vendar pa v tem eh, širšem vidiku zdravljena potrebujemo več analiz. Kar se znanstvenih raziskav tiče, pa sem v stikih s kolegi, ki se ukvarjajo s temi vprašanji in mislim, da bi omizje na temo teh vprašanj postalo zelo pomembno in bi lahko to organizirali. Hvala, la, Hvala lepa, sedaj pa podpredsednik Poc. Uh, Hvala lepa. Predsednik, tukaj sem, zgoraj, za vami. Thanks. Uh, you have mentioned about... Omenili ste epidemijo ebole v svojem govoru. Soočamo pa se z epidemijo raka v Evropski uniji. 150 tisoč ljudi umre zaradi raka vsako leto in se smrtnost povečuje glede različnih oblik raka. Imamo zelo veliko raka trebušne snimke pri obeh spolih. To so jasni znaki. Skušali smo storiti, kar se je dalo, tudi komisija, vendar pa zgleda, da nismo storili dovolj. Kakšna bo vaša prioriteta, kar se tiče raka? Bo to prednostna naloga in kaj boste predlagali, če bo? Hvala lepa. Eh, <laughs> Hvala lepa. Dotaknili ste se zelo boleče teme ne samo rak, vse onkološke, endokrine, kardiovaskularne bolezni vodijo do tega, da se evropsko prebivalstvo stara. 85 odstotkov okutnih bolezni je povezanih s tem. In to je veliko breme za naše države za našo prebivalstvo. Če bi si to predstavljali v ekonomskem kontekstu, bi lahko videli, da so kronične bolezni najpomembnejše vprašanje. Seveda pa imamo znanstvena dognanja, ki jih lahko pre, prečujejo. Vsi vemo, da so zgodnji pregledi, zgodna preventiva, še prav posebno na področju raka, nekaj, kar predstavlja rešitev. kateri del prebivalstva pa deluje preventivno, kar se tiče raka na črvesju, naprimer, ne prav veliko. Pogovarjal sem se s strokovnjaki glede onkološke tehnologije in dejali so, da bi morali ljudi bolje obveščati, naprimer z aplikacijami prek mobilnih telefonov. Prav tako bi lahko imeli precej preventivnih programov in potem bi ljudje vedeli, da imajo možnost pregleda, da lahko odidejo v zdravstveno ustanovo in izvedejo preiskavo. Brez preventive ne bo šlo, kar se raka tiče. Če ne bomo delovali preventivno, bomo pač morali delovati kurativno in potem se bomo soočali s posledicami. imamo res toliko različnih možnosti, da omogočimo ljudem, da izkoristijo preventivo, da dobijo potrebne informacije, da moramo to resnično storiti prek mobilnih aplikacij, prek televizije, prek spleta. Na Euronewsu je veliko informacij o vremenu v Evropi, nikoli pa ne govorijo o aktivnosti sonca, naprimer, in to je tudi pomembno. Demis Maker. Hvala lepa. Besedo ima gospod Demesmeker. <clears throat> Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja, kar se mene tiče, je pomembno, da EU sodeluje z državljani, zato, z državami članicami, zato da bomo imeli visoko raven zdravstvene zaščite, potem reče na znanstvenih dognanjih. Nekaj vprašanj. Seveda potrebujemo prakso, ki temelji na znanstvenih raziskavah. Mislim, da je to smernica, ki jo moramo zasledovati. Mislim, da se s tem strinjate. Nekateri govorijo o alternativni medicini, drugi tega ne podpirajo. Kaj pa menite vi glede dvojega pristopa? Bi se strinjali, da bi možno priznavanje, priznavanje ali ne priznavanje teh oblik bilo v pristojnosti držav članic? Govorim o premiku glede odgovornosti pri zdravilih. Sedaj je bilo to iz GD za zdravje premaknjeno na GD notranji trg. Kakšen bo vpliv tega? Hvala lepa. Kar se tiče drugega vprašanja bom skušal zagotoviti, da bo zdravje prevladujoče na vseh področjih. Komisarka Benkovska, komisar Mimica in ostali bomo vsi morali upoštevati zdravstvene vidike na naših področjih in bo to moralo postati tista pomembna tema. Kar se tiče agencije, bomo seveda sprejeli kot kolegi skupno odločitev. Kar se tiče pa alternativne, dopolnilne medicine in priznavanja lete, seveda, to je v pristojnosti držav članic. Države članice tukaj grejo naprej. Moja država je skušala pripraviti zakonodajo prek delovne skupine glede priznavanja alternativne medicine, kajti to je seveda tudi odgovornost za zdravje ljudi, gre tudi za vprašanje zanesljivosti in vprašanje financiranja. Torej nekateri koraki so že bili storjeni na tem področju. Lahko si izmenjamo najboljše prakse in skušamo urediti to vprašanje. Mislim pa, da bomo imeli razprave z nacionalnimi vladami, kar se tiče izmenjave najboljših praks. Grazie, la Hvala lepa, gospod Meissner. Gospod Andrijo Kajtis, tukaj sem. Jaz bi se navezala na vprašanje povezane z zdravjem, ki se je vtikata obeh spolov. Boste kar se tiče mednarodnih sistemov kratifikacij upoštevali tudi to vprašanje, kaj ti upoštevati moramo, da je ta zdravstvena skrba navzoča, eh, možna za vse. In kako boste zagotovili, da bo to upoštevano v okrepih komisije? Hvala lepa. Spet tukaj govorimo o človekovih pravicah. Moram izpostaviti, da prvi člen listine o temeljnih pravicah zelo dobro povzame to temo. Človeško dostojanstvo je nekaj, kar moramo spoštovati. Vsi morajo to upoštevati ne moremo dovoliti diskriminacije, še prav posebno ne na področju zdravja, kar se tiče zdravstvenih storitev. Tukaj moramo pač upoštevati zdravje posameznika. Hipokratova prisega in druge prisege iz drugih poklicev vse izpostavljajo isto stvar. In seveda moj odgovor je preprost. Države, članice so odgovorne za nacionalne zdravstvene sisteme in morajo v polni meri izpolnjevati pravice na področju človekovih pravic. Hvala lepa. Gospa Rodriguez. obrigada presidente en portugués Hvala lepa, govorila bom po portugalsko. Zaradi trojke so ljudje na jugu Evrope, tudi v Galiciji, v položaju, ko nimajo neposrednega univerzalnega dostopa do zdravil in zdravstvenega sistema. Privatizacija zdravstva je realnost. Kaj boste storili, da bi spremenili te razmere? In drugo vprašanje ali načrtujete še kaj glede prepovedi cianida zaradi škodljivega učinka na zdravje? Tiesa pasakius, jeigu aš gerai supratau klausimą. Hvala lepa. Če sem iskren, če sem vas dobro razumel, potem lahko rečem, da glede cianida ne poznam konteksta tega vprašanja. Kar se tiče prvega dela vašega vprašanja, glede privatizacije sistemov zdravstvene skrbe, ko govorimo o vrčevanju, o rezih v državah članicah, moramo priznati, da je to bilo storjeno na zelo mehanski način. Uh, nismo upoštevali vseh relevantnih vidikov. Ne moremo kar tako vačevati, zniževati sredstva in potem podkopavati univerzalnega dostopa do zdravstva, pa naj se gre za primarni ali sekundarni. Ko govorimo o uspešnosti in odpornosti naših sistemov zdravstvene oskrbe, je vse, kar lahko storimo prek evropskega semestra, to, da damo specifične nasvete državam članicam. Morda je potrebno preveriti metodologijo ocenevanja vseh sistemov, tako da bi lahko potem primerjalno ustrezno ocenili zdravstvene sisteme. Vendar pa seveda univerzalen dostop do zdravstvene oskrbe je ključnega pomena. In to moramo jasno povedati. Poštevati moramo tehnologijo, e-zdravje, upravljanje, vse ukrepe glede učinkovitosti. Vse to se osredotoča na primarno zdravstveno oskrbo naprimer, kar se tiče družinskih zdravnikov in medicinskih sester. Sprejeti moramo svežen ukrep kot ekipa in vse to mora biti pred nami. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednik Javor. Hvala lepa. Gospod Andrijo Kajtis, tukaj sem. Na splošno bi se želel, da bi vas lahko gledal. Vrnil se bom na eh, GSO. -je. Glede na trenutno zakonodajo bo čez mena kultivacija GSO postala še pomembnejša. Ali boste v skladu z zahtevami Evropskega parlamenta se zavzeli za obvezujoče ukrepe dekontaminacije na tem področju in boste imeli sprejeli resnično odločne ukrepe na tem področju, da bo nas nežvalič plačeval in da bodo države članice, oprostite, države, ki niso članice Evropske unije, lahko ohranile status, da ne kultivirajo GSO-jo. Ačiū, iš ties e, vis... Hvala lepa. Seveda, to je jasno. Če določena država dovoli pridelavo GSO-jev, druga država pa ne, in če potem pridelki rastejo 30 km od meje, naprimer potem lahko semena pridejo tudi na drugo stran. In to je potem kontaminacija, to ima potem vpliv na vrste in tako dalje. To je zelo zapleteno vprašanje. Vključevati mora več zainteresiranih strani in razprave se morajo osredotočati na to, kako se bi naj zaščitili pred čezmejno kontaminacijo. Čezmejno sodelovanje med državami članicami mora biti zagotovljeno. Imamo direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu, torej moramo imeti tudi nekaj takega na tem področju. To je resno vprašanje, to je jasno. Ne moram vam dati specifične obljube, ali bi naj ukrepil obvezujoč ali ne. Lahko pa vam obljubim, da se bom o tem vprašanju z vami pogovoril. Moram seveda analizirati tudi vse mehanizme, ki so vključeni v to. Vendar pa stališče držav članice potrebno spoštovati in sosednje države morajo najti rešitev, kar se tiče specifičnih ukrepov. Seveda pa se bomo morali o tem pogovoriti in pregledati celoten postopek. Grazie, adesso la parola alla collega. Hvala lepa, gospa Renate Zoma. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Andrew Kajtis. Gede Sanko ima pa realističen pristop. Potrošnika želi zaščititi pred samim sabo. In to ne samo pri alkoholu in tobačnih izdelkih, temveč tudi pri živilih. Zato imamo te profile prehranske vrednosti iz eh, uredbe o prehranskih trditvah. Tukaj imamo potem trditve, ki jih ima komisija za nezdrave. Imamo pa tukaj veliko protislovi, kaj ti prehranski strokovnjaki pravijo, da ne moramo ocenovati samo enega živila, potrebno je ocenovati celotno prehranovanje. Torej, ti profili so odveč, odkar je stopila v ravo ta uredba ali ste pripravljeni omakniti te prehranske profile. Zaenkrat se jih še ne izvaja, osem let čakamo na to. Tehnično to ni izvedljivo. In, in to je za nas zelo pomembno, kakšna je vaša opredelitev mm, potrošnika, ki bo dobro obveščen. Hvala lepa. Tiesą pasakius, nieko nėra lengviau. Če sem čisto iskren, ni nič enostavneje, kot dati obljubo. Lahko bi znova in znova obljubljal, ampak to bi bilo zelo neodgovorno. Zato mislim, da je bolje, da naredimo manj, ampak tisto dobro. V mojem primeru in glede na to, da svojim delom začenjam v situaciji, kjer je toliko odprtih vprašanj, toliko problemov na mizi. Moram priznati, da so vprašanja, ki so povezana z oznakami živil, to so zapletena vprašanja. Ko govorimo o sladkorju, o soli, o kislinah, o kalorijah, to je vse zelo zapleteno. Tudi eh, prehrana je lahko zapletena stvar. Ko gre pacijent k zdravniku, mu zdravnik lahko da strokoven nasvet. Potem pa je na pacijentu, na potrošniku, da se sam odloči, katere izdelke bo kupil gre za zelo zapleteno tematiko in sam mislim, da ne morem ponuditi najboljše možne rešitve. Vsekakor se je treba pogovoriti, ker so tu mnenja različna. To je področje, ki je zelo raznoliko, zelo razvejano. Ni na ključje, da komisija na tem področju zamuja. Najprej potrebujem nekaj časa, da sploh dojamem, katere rešitve so boljše kot druge. Na to temo se bom vrnil, ker je to vprašanje, ki ga je treba rešiti. Ampak, če bi vam zdaj dal odgovor, kako bomo to rešili, bi to bilo neodgovorno od mene. Hvala lepa. Sedaj pa gospod podpredsednik Parnju. Gospod kandidat za komisara. Naj se vrnem na gensko spremenjene organizme. Odprej. Prej ste odgovorili kolegici Fredri Kris in prej ste dejali takole, ko bom eh, potem novembra izvolen, bom prišel na ta svežen in bomo spoštovali tudi načelo subsidijarnosti. Skratka, da ne bomo šli v kolizijo eh, oziroma v navskriše z državami. No, tukaj smo v preteklosti vsi dejali več kot tole. Ja, imamo skupno stališče sveta in to stališče treba izboljšati, okrepiti to smo večkrat dejali v preteklosti, ali lahko sedaj od vas pričakujemo to, da bomo skupaj izboljšali mm, stališče sveta. Prej ste rekli, ja, 19 držav nasprotuje GSO. Ja, ampak v zadnjih letih pa so nekateri ukrepili pritisk na to, da bi um, dopolnili ta seznam nekaterih bolj evazivnih vrst. Ali se strinjate z nami, da bi imeli bolj konkreten, specifičen seznam tega, kdaj se kaj prepove, tako da bi sprejeli bolj zavezujoče, um, omejujoče ukrepe um, za GSO in pa končujem, uh, da bi imeli sistem očkodnin za um, kmete, ki so žrtve takšnih GSO in pa da bi naprimer uh, tudi Evropske organe za varnost hrane tudi nekako sprejeli standard za to, kako odločiti takšne očkodnine. Hvala lepa. Uh prisipažinsiu, kad asmeniškai. Hvala lepa. Moram priznati, da se osebno strinjam z vašim stališčem v pretežni meri. Kot prvo, gre za vprašanje subsidijarnosti. To je nekaj, s čimer dokazujemo neodvisnost in subsidijarnost držav. Vprašanje, kot so gensko spremenjeni organizmi, nedvomno sodi v pristojnost držav članic. Svežen, ki se nanaša na polščine, gre v to smer. Države članice morajo sprejeti svoje odločitve. Ni jim treba čakati na mehanizem, ki bi ga pripravila komisija, tudi če se države ne strinjajo s tem. Tukaj gre za zelo zanimivo kolizijo in poiskati moramo pot iz tega. Mislim pa, da razvoj dogodkov že gre v tej smeri. Kar zadeva čezmejni vidik gojenja rastlin, zdi se mi, da tu potrebujem znanstvene dokaze, analize morda so ideje, o kateri ste govorili, prave, vendar nimam dovolj informacij in vam enostavno ne morem dati pametnega odgovora. Seveda problem obstaja, ne moremo se mu izogniti, kar pa zadeva neodvisnost EFSE in njenih tehnik ugotavljanja dejstev, tu se ne bi ponavljal. Vsa vprašanja, ki se nanašajo na preglednost dela, so za nas zelo pomembna. Hvala lepa, gospod James Nicholson. Uh, Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. V tem trenutku se nadaljuje sedmi krok pogajanja med Evropo in ZDA. Ena najbolj ključnih tem je harmonizacija prehranskih standardov. To zadeva praktično celotno kmetijstvo in vse trgovinske sporazume. Naši kmetovalci morajo spoštovati eno najvišjih ravni standardov. Te ravni pa ne dosegajo proizvajalci, ki prihajajo od drugot in torej tudi nimajo zaradi tega tako visokih stroškov. Če boste postali komisar, kako boste zagotovili, da se standardi varne hrane ne bodo znižali in da bodo lokalni proizvajalci hrane zaščiteni danes in prihodnje? Hvala lepa za to vprašanje, na katerega sem, mislim, da delno že odgovoril lahko obljubim tu in zdaj, da se ne bom nikoli strinjal z niževanjem standardov. In tu nimam v mislih samo standardov varne hrane, tudi ko gre za zdravje, za zdravila. Ne vidim nobene druge poti in tu ne vidim nobene možnosti za sklepanje kompromisov. Gre za vrsto zapletenih vprašanj. Vsa ta vprašanja pa se navezujejo na zdravje naših državljanov, na prihodnost naših otrok. Mi smo dolžni in odgovorni za prihodnost. Odgovorni smo tudi za kmetijsko živilsko industrijo, za zaposlovanje. Dejstvo je, da je kmetijsko živilska industrija zelo pomembna, močna in ustvarja veliko dodane vrednosti. In če govorimo o prehranskih standardih, to je pravzaprav temeljni kamen. Zato je stališče komisije zelo jasno. Ne vsakemu eh, zniževanju standardov ali kakršnikoli reviziji teh standardov. Hvala, hvala lepa. Besedo dobi gospod Uitema. Eh, hvala lepa. Trenutno Evropa ni naklonjena gensko spremenjenim organizmom. Pomembne pa so tudi inovacije v kmetijstvu. Gre recimo za uporabo fitofarmacevskih sredstev. Nizozemska je našla način, da se bori proti fitoftori, to je bolezen krompirja. Na ta način se lahko uporabo kemikamol zniža za 50 odstotkov. Geni se prenašajo samo znotraj iste vrste. EFSA je že leta 2012 dejala, da je to varna tehnika in da zato tega ne obravnavamo kot gensko spremenjenih organizmov. Ali komisija m, mm, sprejema to, da se sprejema take tehnike na podlagi praks in neznanstvenih dokazov? ali se ne strinjate, da bi morala biti Evropa bolj odprta za nove tehnike gojenja, saj to lahko koristi potrošnikom, saj s tem zmanjšamo uporabo kemikali. Če se bo komisija odločila, da izključi to novo tehniko iz direktive o gensko spremenjenih organizmih, bo to prineslo prednosti za vse državljane. Tiesa pasakius, e, neturiu. Hvala lepa. Če vam povem po pravici, nimam dovolj kompetenc, ko gre za gene, genski inženiring, nastajanje novih vrst. Dejstvo je, da je v prihodnih oziroma v preteklih 300 letih delovala naravna selekcija. Selekcija sama izbere najbolj odporno vrsto. Podobno velja za živali. Pred 400-500 leti smo videli, kako je selekcija izbirala najmočnejše. Kako lahko to zdaj naredimo mi? Če sem pošten, nimam dovolj znanja, nisem strokovnjak na tem področju, zato potrebujem trdne znanstvene dokaze in oceno teh dokazov. Vsi poskusi, ki zadevajo naravo, seveda zahtevajo razpravo o etičnih vprašanjih, o vprašanjih varnosti. Sem odprt za nove tehnologije, vendar pa morajo te temeljiti na trdnih znanstvenih dokazih, preden bomo spremali odločitve. Hvala lepa, gospa Forenca. Hvala. Ko govorimo o varovanju zdravja, to pomeni varovanje zdravja tudi državljanov, ljudi, zlasti ko gre za velika podjetja, za to, da ni oškodovano zdravje ljudi. Govorim o primeru in sicer iz Taranta, Riviron, to je ena največjih tovaren za proizvodno jekla, kjer smo dobili grozne podatke glede škode za okolje in umrljivosti delavcev. Leta 2012 je zato komisija sprožila postopek kršitve z opr Italijo, ki ni naredila čisto nič. Zato sprašujem, katere pobude bo dal komisar za to, da bi se bolje izvajala politika varovanja zdravja in okolja ali predvidevate nove ad hoc postopke za to, da bodo tisti, ki upravljajo obrata oziroma eh, tovarne plačevali za to ali pa bodo morali državljani biti tisti, ki bodo plačevali škodo za lastno zdravje in škodo, ki se povzroča okolju. Iškeltas klausimas yra aktualus ne tik Italijai. Vprašanje, ki ste ga Postavili je pomembno ne samo za Italijo, pač pa tudi za mnoge druge države članice. In nedvomno morajo strokovnjaki za varnost in zdravje na delovnem mestu oceniti učinke nekega okolja na zdravje. Kolikor vem, v državah članicah vlada veliko pomankanje strokovnjakov. Omenil bi tudi kolektivne pogodbe, ki morajo prav tako vsebovati določbe o varnosti pri delu, o zdravju pri delu, kajti trenutno imamo vrsto zelo različnih mehanizmov. Socialna listina predvideva vsa ta načela in to bi moral biti tudi dokument, ki bi ga države članice morale spoštovati. Potrebujemo močno podlago, na kateri bomo lahko delali. Seveda imamo pristojnosti držav članic, imamo pa tudi direktive, ki se očitno kršijo in zato imamo tudi postopke kršitev. Kar zadeva politiko zdravja, bom tu zelo strok, sicer namreč ne bi spoštoval mojega lastnega poklica. Zato je očitno, da zadeve lahko proučimo podrobneje. Seveda ne poznam konkretnega primera Italije, lahko pa vam zagotovim, da bo to zame zelo pomembna tematika. Hvala lepa. Gospa Löwen. Eh, Hvala lepa, govorila bom švedsko, sedim pa tule. Svetovna zdravstvena organizacija je opredelila odpornost na antibiotike kot eno največjih grožen za človeštvo. Resno moramo ukrepati, če se želimo eh, izogniti temu, da bi običajen prehlad pripeljal do smrti. Če boste potrjeni, boste pristojni tudi za to. Leta 2011 se je že začela kampanja glede odpornosti na antibiotike. Vendar moramo vedeti, da se tudi živalim in ljudem predpisuje vse več antibiotikov. Velika razlika pa je med državami članicami. Italija in Cipr uporabita 30 krat več antibiotikov kot na švedskem. Na danskem se prav tako uporablja več antibiotikov. 90 odstotkov vseh prašičev na dansko ima bakterije, ki so odporne na antibiotike. Štiri ljudje so že umrli zaradi seva neke bakterije. Kako boste poskrbeli za to, da bomo imeli boljše varstvo zdravja živali in ali boste poskrbeli, da bomo dobili novo zakonodajo na področju zdravja živali, kar je pravzaprav parlament že večkrat zahteval? Gre za dve vprašanji. Eno je protimikrobna odpornost in začel bom kar z tem vprašanjem. Danes se uporablja ogromno antibiotikov na področju veterine. Vemo, da se antibiotikov ne sme uporabljati kot profilakso oziroma za rejo oziroma pridobivanje teže živali. Antibiotiki se uporabljajo samo za zdravljene bolezni in to je treba strogo spoštovati. In ko govorimo na, o odpornosti na antibiotike in ko govorimo o uživanju antibiotikov med ljudmi, strinjam se, Treba je okrepiti nadzor nad uporado antibiotikov v našem zdravstvenem sistemu. Vemo namreč, da imamo okužbe v bolnišnicah, kjer imamo dramatične številke. 40 tisoč ljudi v Evropi umre zaradi okužb v bolnišnicah. To so okužbe, ki so odporne na sleherni antibiotik. Zato potrebujemo zelo strogo politiko v bolnišnicah. To je pomembno. Če si pogledamo odpornost našega zdravstvenega sistema, moramo najprej pogledati akcijske načrte za obvladovanje odpornosti na antibiotike. Omejiti moramo uporabo antibiotikov v veterini, med ljudmi. To je skratka zelo pomembno vprašanje. In kot zdravstveni delavec to vprašanje zelo dobro poznam. Ne morem vam odgovoriti v dveh minutah, ampak uh, zdaj bi se dotaknil še okvirnega dokumenta za zdravje živali. To je zelo pomembno vprašanje, o katerem se je treba pogovoriti podrobno. Ne bom vam dajal praznih obljub o tem, kaj bom naredil, je pa to vprašanje treba analizirati in potem predlagati rešitve. Lega, Hvala lepa, gospod Balcon. E Hvala lepa. Seveda zdravstvena politika Evropske unije zajema celotno prehransko verigo. To velja tudi za gensko spremenjene organizme. Na čem naj temeli Evropska direktiva? Na notranjem trgu, kot prvem postulatu ali varovanju okolja. Kaj je pomembneje, kaj ima prednost? Namreč samo en element je lahko pomembnejši od drugega. Drugo vprašanje. Evropski socialno-ekonomski odbor je dejal, uporaba tehnik, ki ne temeli na gensko spremenjenih organizmih, naložbe v trajnostno in intenzivno kmetijstvo, Vse to lahko prispeva, da bo Evropa postala vodilni akter na trgu. To pa ne velja za gensko spremenjene organizme. Na kateri strani ste? Ali ste na strani, ki sem jo pravkar opisal, ali na strani, o kateri je govorila pravkar kolegica? To je ono, kad galbūt aš ne visai supratau klausimo konteksta, bet. Hvala. Opravičujem se, ampak eh, mislim, da nisem čisto razumel konteksta vprašanja, ki ste mi ga postavili. Bom pa poskusil odgovoriti na to vprašanje tako, da najprej povem, na kateri strani sem jaz in koga jaz zastopam. Če danes pomislimo na podnebne spremembe, če pomislimo na napetosti v našem okolju. Če pomislimo na degradacijo biotske raznovrstnosti, kar se dogaja po vsem svetu, povsod vidimo vpliv na človekovo zdravje. Sam sem sodeloval na generalni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije in tam smo analizirali medsebojen odnos med podnebnimi spremembami in javnim zdravjem. Živimo v zelo specifičnem okolju. Katera stran je bolj pomembna, je jasno. Seveda varovanje okolja. Varovanje okolja je najpomembnejše. Brez okolja ne moremo živeti, ne moremo obstajati. Zato moramo biti zelo previdni in dovzetni za okolje, v katerem živimo. In ko govorimo o različnih vrstah kmetovanja, vključno z. Um, ekološkim kmetovanjem. To velja za vse. Vsakdo mora najti svoj prostor na trgu. Ne, momo, ne moremo govoriti samo o intenzivnem kmetijstvu, kjer se uporablja veliko gnojil, kjer se uporabljajo gensko spremenjeni organizmi. Vse to je treba proučiti. Če hočemo šolam dobavljati ekološke izdelke. Je to zelo plemenit cilj in mislim, da je to stvar, ki je v pristojnosti držav članic, tako da vam ne bom govoril na čigavi strani sem. Aje. Gospa Delaje. Hvala lepa, gospod komisar, kandidat za komisara. Tukaj sem pred vami, čisto pred vami. Veliko je razsipanja s hrano v Evropi. Um, to se nanaša tudi na krožno um, ekonomijo, torej kot um, komisar, ki je pristojni za hrano, bi nam lahko povedali, kaj bi lahko storili za to področje in kako bi sodelovali s komisarjem za kmetijstvo pri razsipanju s hrano. Torej, ali ste tukaj pripravljeni podpreti evropsko razsežnost ukrepanja, naprimer, da bi pri proizvajalcih že izbirali hrano in da bi to potem razdelevali um, sade in zelenjavo humanitarnim organizacijam? Um, tu bi razdeljevali živila, ki um, so še sveda takšna, da se da zaužiti. To je velik problem za okolje in pa za ljudi nasplošno. Tukaj mislim, da se lahko še marsikaj izboljša. Torej, boste pristojni za to področje zdrave in varnost hrane ali boste naredili kaj na tem področju. Hvala. Taip, dėl antokrininių dis disruptorių aš jau minėjau, kad būtina. Hvala lepa. Kar zadeva endokrine motivce, povedal sem že, da moramo nadomestiti umestna merila z dokončnimi in da se mora to zgoditi čim prej. Le na ta način bomo lahko ocenili možen vpliv oziroma škodo endokrinih motivcev na človekovo zdravje. To je seveda nekaj logičnega. Ko pa govorimo o odpadkih iz prehranske verige. Pogledal sem tole vodo in na njej je naveden datum, rok uporabe. To vodo naj bi popili do 16. določenega meseca. Ali mislite, da to vodo še vedno lahko pijemo tudi 17. Mislim, da ja. Mislim, da moramo uporabljati tudi nek zdrav razum kot vodilo pri našem delovanju. Ne moremo steklenice vode ali plastenke vode kar zavreči. Zato moramo pri mnogih, mnogih izdelkih uporabljati zdravo kmečko pamet. Biti moramo razumni, Mislim, da so prehranske banke dobra ideja. Vključiti je treba tudi nevladni sektor. Seveda se moramo pogovoriti z industrijo, z državami članicami. Na stotine ton hrane se vsako leto zavrže. V Evropi je toliko revnih ljudi, zato mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da rešimo ta vprašanja. To mora postati tematika našega vsakdana. Gospod Wilmot, Hvala in dobrodošli. Lani decembra je komisija pripravila poročilo glede oznak na mesu in predelanih živili glede porekla. Vendar pa so države dejale, da je to predrago. Žal pa je to temenilo na samo poročanju. Iz Francije smo dobili poročila, da bi stalo manj kot en cent če bi te podatke navedli recimo na uh, bolonski omaki. Zlasti po škandalu z konjskim mesom bi to bilo zelo pomembno. Ali boste dosegli kak napredek glede oznake porekla na mesu in predelenih izdelkih? In kar zadeva alkohol. Potrošniki morajo imeti dostop do teh informacij, če se hočejo zdravo odločati. Tudi podatek o kalorijah mora biti naveden, ali bo za alkohol veljal enak režim kot za hrano. In še nekaj. Prehranski profili so bili dogovorjeni leta 2006 in zaenkrat od komisije še vedno pričakujemo nadaljne informacije. Hvala. Del, del maisto eh, več vprašanj. Iš ties, e, kadangi tai toks kompleks. Kar zadeva prehranske profile. Gre za zelo zapleteno vprašanje, ki se nanaša na različne oblike prehrane, na različne navade. V nekaterih državah recimo kruh vsebuje sol, drugot, imamo različne vrste sirov, nekatere države imajo tradicijo, prekajene šunke, zelo začinjene, kjer je tudi vsebnost soli zelo velika. Skratka, gre za zelo zapleteno področje in menim, da je to tudi razlog, zakaj si je komisija vzela več časa. Enostavno zato, ker so težave pri reševanju te problematike. Sicer se bom gotovo poglobil, v to področje. Zdaj pa še kar zadeva označevanje alkohola in navedbo kalorij. Proizvajalci alkohola označujejo leto proizvodnje in vse tisto, kar je dobro za nje. Kalorije pa niso omenjene nikjer. Kalorije pa so, kot vemo, zelo pomemben podatek in jih je v alkoholu tudi kar nekaj. Zato se je o tem problemu potrebno pogovoriti. Pač Kaj pa prvo vprašanje, ga prosim lahko ponovite, ne spomnim se ga. Poreklo mesa v predelanih izdelkih. Ja, vem, In moram reči, da še pred tem zaslišanjem sem bil v tesnih stikih s strokovnjaki, ogledal sem si podatke in lahko rečem, da naše potrošnike zanima, kakšno je poreklo. Zato moramo ponovno pogledati, kakšni stroški bi nastali, kdo bi jih plačal, ampak nedvomno moramo dobiti odgovor. Gospa Girling. Um. Hvala naj se vrnem na endokrine motilce. Se prav nič ne pročujem za to, ker moram to še enkrat omeniti, kaj ti to je očitno um, na visoko na dnevnem redu pri tem odboru. Mislim, da nam niste čisto natančno povedali, kaj boste tukaj storili, razen tega, da ste dejali, da boste pogledali merila. Naj vam bom zelo specifična, kako boste imeli kriterije, ali lahko um, poveste, da boste enotne kriterije pripravili za te sestavine, ki imajo določene osebnosti uh, teh motivcev. In lahko potrdite, da če boste pripravili zakonodajni akt, da boste upoštevali tudi um, izpostavljenost ter tudi posamečne značilnosti uh, takšnih um, motivcev. Hvala. Right. Susipažinęs su medžiaga, kuri yra susi. Hvala. No, se moram seznaniti s to temo nekoliko bolj podrobno. Ko bom imel več informacij, potem bom bolje vedel, kakšen je problem, potem ne vem tudi kozmetični proizvodi, pesticidi, material za embaliranje in podobno. Potem proizvodi v veterinarstvu in podobno. Veliko je teh različnih področji, večplastna zadeva je to in se moram tega bolj podrobno lotiti. Raziskave, ki to pokrivajo, vključujo številne panoge. Seznam končnih meril bodo morali potrditi uh, tudi drugi, torej treba bo poštevati različne vidike. Se bo moral tudi posvetovati strokovnjaki za to področje in se bom gotovo ponovno lotil tega vprašanja. Ko, kot rečeno, se bolje seznanim s to temo. Sedaj mislim, da je bilo neodgovorno reči, da kar tako na prvo žogo povem, kaj bom storil. Moram bolj podrobno to pogledati tudi značilnosti teh sestavin mora biti precej kompleksne, kajti, kot rečeno, tukaj gre za zelo različne snovi. Hvala. Hvala lepa, gospod Buzoj. Uh, Hvala lepa, ko sem bral odgovore na naša vprašanja, sem videl, da je dobro, da se boste osredotočili na to, da bo zdravstveni sektor bolj inovativen in pa učinkovit, zato da bi zagotovili enako zdravstveno skrbo za vse državljane, obenem pa bi bilo vse skupaj finančno vzdržno. Javna razprava o vzdržnosti eh, zdravstvenega sistema je povezana s finančnimi vidiki in pa cenami inovativnih zdravil. Ampak moram povedati, da inovativne terapije izboljšajo zdravje splošno in tudi prenesijo posredne učinke, kot naprimer um, varčevanje um, in pa tudi večja produktivnost. Naprej, um, neenak dostop do zdravstva je pomembno, žgoče vprašanje številnih državah, tudi v moji. Kaj boste storili za to, da bi povečali te pozitivne zdravstvene učinke in da bi to poštevali tudi pri priporočilih v Evropskem semestru? In kakšne pobude bi sprejeli za to, da bi zagotovili enak dostop vseh pacijentov do tega, te zdravstvene skrbe, tako da bi bili na koncu rezultati boljši? Hvala. inovatyvios gydymo technologijos. Hvala. Inovatyvinė terapija, zdravljena technologija, vse to moramo oceniti z ustreznimi metodami, metodami, ki so primerne za inovacije. Sveda, inovacije nekaj stanejo, to je jasno moramo potem poprašati industrijo, zakaj je naprimer ta inovativni izdelek stal toliko in toliko. No, ampak moramo doseči večje inovacije in moramo imeti tudi odpore, ki to ocenjujo. In jih v bistvu že imamo v državah članicah. Ampak težava pa nastane potem pri metodologiji, pri takšnih ocenah. Moramo imeti enotno metodo za vse države, Španijo, Romunijo, Litvo, karkoli že. Moramo se dogovoriti glede metode za takšne ocene inovacij, kajti sedaj so razlike kar velike. Potem so tukaj še finančni vidiki, kot drugo. Seveda imamo tukaj različne možne finančne mehanizme za farmacevtske izdelke v državah. Iz izkušenj vam lahko povem, da lahko marsikaj privačujemo, če bomo imeli bolj učinkovite eh, predpise glede generičnih zdravil. Lahko prihranimo na desetine milijonov evrov, že samo iz tega. In potem lahko um, nazaj vrnemo ta sredstva in potem se lahko tudi dogovorimo z industrijo, kako investirati ta denar, naprimer v inovacije. Uh, Potem bo tudi industrija sprejela zaveze za to, da bi povečali inovacije, ter pa zmanjšali stroške. Mislim, da je mogoče vse pokvarjati o takšnih eh, stvarih. Sveda je to potem povezano tudi s subsidijarnostjo. Evropska unija pač ne more um, se mešavati v, v subsidijarnost, ampak je pa res, da moramo rešiti to vprašanje. Hvala lepa. Gospod Pavluči. Ja, Tu sem. Prav imate. Dejstvo je, da v Evropi je prava sramota. Vsako leto se 180 kg hrane na prebivalca zavrže. To se bo še povečalo za 40 odstotkov. Prekomerna telesna teža je velik problem. Po drugi strani ljudje umirajo od lakote zemlje in vode imamo v omejeni količini, po drugi strani pa vidimo, da imamo odpadke, završke. Prav je, da imamo človekoljubne akcije, ampak Evropa mora narediti več. Dve konkretni vprašanji imam. Prvič, že mesece dolgo vidimo, da je prišlo do blokade sporočila komisije glede evropskega trajnostnega prehranskega sistema vi boste lahko odigrali ključno vlogo. Lepo prosim, angažirajte se, da se čim prej predstavi to sporočilo z jasnim načrtom. Ali se boste angažirali za zakonodajne postopke za to, da bi se vsi skupaj lotili tega vprašanja na enoten način? Hvala lepa. Uh, ne bi očenej. Kaj kalbame? Hvala. Ja. Sveda, ko govorimo o završkih hrane in ko govorimo o teh res groznih dejstvih, ki so obžalovanja vredne, ko govorimo o tej neodgovorni uporabi naših virov, je zelo jasno, da moramo sprejeti takošne ukrepe. Bom takoj pogledal to sporočilo. Sedaj moramo v vsakem primeru še enkrat pregledati vso zakonodajo, zakonodajne akte, sporočila in tako dalje. Tako bomo ugotovili, kje so prednostne naloge za nas v prihodnosti. To bo sedaj malo na moje mizi. Upam, da ne morem dati obljub glede samih zakonodajnih predlogov, ker ti vedno bomo delali kot kolegi v komisiji. Je pa jasno, da bodo naše razprave vedno odprte v okviru komisije in pa tudi eh, odborom. Vedno se bom pogovarjal o vseh relevantnih vedikih in lahko vam zagotovim, da bom intenzivno sodeloval tudi z vami. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Prehajamo na tretji sklop vprašanj. Zastavljali bodo kolegi z odbora za kmetijstvo. Herbert Dorfman. Ah, ich bin hier. I'm here. Hvala lepa, kandidat za komisarja. Tukaj sem. Kar se higijenskega področja tiče, že leta 2007 je komisija podala predlog za mikropodjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih, da bi jih oprostili na tem področju, še prav posebno, kar se tiče nekaterih najpomembnejših področji. Tega predloga svet nikoli ni sprejel in potem v okviru refita je bil ta predlog umakne, čeprav bi bil to smiseln predlog. Saj ta najmanjša podjetja bi morali oprostiti od nekaterih pravil ali saj poenostaviti dostop. Boste kot pristojni komisar podali nov predlog oziroma kako boste ravnali s tem? Hvala lepa. Higienos priemonių reikalavimų problema. Ar tai būtų maža? To je higijenske zahteve za mala podjetja ali pa za velika podjetja. Eh, te zahteve treba seveda izvajati. Včasih majhno podjetje s tremi zaposlenimi, naprimer um, zagotavlja skrbo hrane za vrtec. Če bomo znižali standarde za ta podjetja, potem bo to imelo hude posledice za otroke v tem primeru. Naprimer, neka ženska v kuhinji um, ima dročno okužbo in potem um, stefilokoki okuži celotno hrano, ki se potem naprej razdeli. Zato ne moramo govoriti o nekakšnem zniženju zahtev. Tukaj imamo druge zahteve, ki se jih morda lahko revidirajo veliko različnih zakonodajnih aktov, marsikaj se med sebojno prekriva. Morda bi v tem širšem okviru lahko gledali um, v to smer, tole k bolj racionalni rešitvi. Ampak, ko pa gre za higieno in pa za te standarde, bi bilo pa res zelo neodgovorno, če bi to zniževali. Država, ki jo najbolje poznam, um, se soočila s primerom, ko so nekateri otroci celo umrli zaradi takšne okužbe. To je res zelo kočljivo vprašanje. Hvala. Si je adesso la parola la collega Giuffrida. Grazie, president. Lepa, gospa Giuffrida. Qui, lei... Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, tu sem. Povedali ste, da je zdravje zelo pomembno za državljane in da potrebujemo dobro preventivo. Kot vemo, obstaja tesna povezava med zdravjem živali in ljudi. 70 odstotkov vseh kužnih bolezni je skupnih živalim in ljudem. Zato je varstvo živali zelo pomembno. Kako boste ravnali za spodbujanje dobrih praks v zootehniki? Povedali ste že, kaj je treba narediti za to, da se bodo zdravila in še zlasti antibiotiki uporabljali bolj odgovorno. Kako boste ravnali, da se zaščitimo pred tudi tretjimi državi, državami, odkudar prihaja tudi nelojalna konkurenca, ki pa so pogosto tudi žarišče bolezni, ki vplivajo na javno zdravje. In zanima me tudi, Kakšno je vaše mnenje o ukrepih, s katerimi bi preprečili trpljenje živali med zakolom? Hvala lepa. Hvala, ja, res je. Živali pogosto trpijo med prevalcem, naprimer, med zakolom in podobno. Pri zakolu imamo določene izjeme zaradi religioznih interesov, tudi te tradicije treba spoštovati. Na no, vseeno, pa naj povem, da je dobro počutje živali zame zelo pomembna in občutljiva tema. Omenili ste tretje države. Ko sem se pripravljal za to predstavitev, sem se pogovarjal s kolegi ravno o tem. In bilo je zanimivo izvedeti to, da se veterinarske inšpekcije lahko organizira tudi za tretje države, tretje države, ki želijo izvažati v Evropsko unijo. Evropski strokovnjaki potem odidejo v te države in eh, želijo zagotoviti spoštovanje teh standardov. Lahko tudi blokirajo uvoz v EU, če je to potrebno. Če govorimo o infekcijskih boleznih in pa o drugih nevarnih dejavnikih, ki so povezani z uvozom hrane, je treba vedeti, da v takšnih primerjih pri nevarnosti je treba blokirati uvoz, kajti tretje države ne smejo nikoli kršiti naših standardov. Ne morajo nikoli, naprimer, uvažati potencijalno um, infekcijskih bolezni v EU, kajti to lahko potem pomeni zelo hude posledice na koncu. Cele epidemije se lahko začnejo in se zelo hitro širijo, sploh sedaj v globaliziranem svetu. Potem um, odpornost na antibiotike. To je zelo široka tema, zaenkrat imam samo toliko časa, ampak se lahko pozneje bolj podrobno pogovorimo o tem. Hvala. Paola. Hvala lepa, gospa Polsen. Ok, velkommen hit. Jaz ga upre. Hvala lepa, dobrodošli, gospod kandidat za komisarja. Naj ponovim dve izjavi prejšnjih govorcev. Kot prvo uporaba antibiotikov, dve tretjini vseh antibiotikov se upravljata za veterinarsko medicino. Res levi delež se upravlja pri profilaksozi, kajti ljudje ne vedo, kako rediti živali. Infekcijske bolezni um, izhajajo iz živali, torej tam pri živalih nastajajo in uh, pogosto so te potem sorodne vsem, tudi ljudem. Večkrat je parlament že zahteval to, da se je pripravil predlog za širšo zakonodajo za dobro počutje živali v Evropski uniji. Predlog je komisija uh, sprejela, sprejeli so strategijo za varovanje oziroma zdrave živali. Imam enostavno vprašanje. Ali boste poskrbeli za to, da bo ta predlog v nekem razumem roku na koncu sprejet? preko vseh teh postopkov. Hvala. Šaj temo in so se pa že nas. Hvala. Kolikor vem. Trenutno poteka študija, da bi ugotovili, ali potrebujemo novo zakonodajno um, zakonodajni akt na tem področju. Dobro počutje živali je zelo občutljiva tema in jo je treba ustrezno regulirati, torej tudi zakonsko regulirati. To je moje mnenje. Sveda pa bomo potem dobili te rezultate študije in se bomo v kolegiju pogovarjali o tem. Potem bomo videli, ali se bo predlagala nova zakonodaja ali ne. Celoten kolegij se odloča o tem. Moje osebno stališče je zelo jasno moramo priti do rešitve, s čimer bi pospešili razreševanje te države. Hvala. Hvala lepa, gospod Džullo. Grazie. Salve, komisarjo. Hvala. Lep pozdrav, gospod komisar. Navezal bi se na to, kar ste povedali na začetku svoje predstavitve. Dejali ste, da vam je zdravje ljudi zelo pri srcu, da želite spodbujati ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja in za zdravje. Omenili ste preventivo in spodbujanje trajnostnega življenskega sloga. Vprašal bi vas glede konkretne teme. In sicer gre za malo vredna živila. Ta živila so zelo pomembna tudi z gospodarskega vidika, zaradi zdravljenja, ki je kasneje potrebno, če nekdo uživa tako hrano predolgo. Zelo dobre so pobude, drugot pa so šli še dlje in sicer so sprejeli različne pobude, da bi ljudi odvrnili od takih živil. Zato me zanima, ali ste pripravljeni sprejeti nekaj podobnega. In še. Če obstajajo inštrumenti in ukrepi, ki jih je možno sprijeti, me zanima, kateri so to. Iš tiesų, neinfekcinių lygų prevencijai. Preprečevanje neinfekcijskih bolezni ima zelo pomembno vlogo. Um, v tej strategiji, ampak uh, di, preganski režim, naprimer, ter pa trvadba sta zelo pomembni. Življenjski stil je ključen in tega moramo začeti spodbujati že na začetku, že v vrcih, v šolah, doma. Poznaj je težko karkoli spreminjati. Tudi upravljanje faktorov tveganja je izjemno bistveno. Potem naprej zloraba alkohola, naprimer kajenje pretirana uporaba sladkorja in podobno. Tukaj imamo določene programe za upravljanje faktorov tvega in ti programe so v pristojnosti držav članic. Mi kot komisija lahko potem spodbujamo države članice k temu, da včasih eh, tudi pogledajo evropske programe in naprimer prevzamejo nekatere projekte. Tudi evropska sredstva se lahko porabijo za takšne projekte. Samo tri odstotke sredstva se namenja za preventivo. To še zdaleč ni dovolj. Treba je spodbuditi države k temu, da naprimer tudi strukture sklade uporabljajo za takšne programe preventive. O tem bi se lahko pogovarjali tudi v okviru evropskega semestra. Potrebujemo cel niz programov, tako da bi lahko um, dejali državam članicam, gledajte, lahko bi sprejeli bolj intenzivne ukrepe, naprimer tudi v zvezi s uh, bojem proti neinfekcijskim boleznim. Hvala. Hvala lepa, gospa Moj. Tadini konsumatori e evropeji. Evropski potrošniki in državljani še naprej ne vedo na škodo lastnega zdravja, kaj sploh jedo. V Evropi in še zlasti v Italiji dobivamo iz tretjih držav krmo in gensko spremenjene organizme, s katerimi krmijo živali, ki potem končajo na naših mizah. Ali niste mnenja, da bi morali predvideti sistem označevanja, ki bi bil bolj pregleden in ki bi v primeru naključne okužbe lahko izsledili izdelke tudi na podlagi krme. Prav tako moramo vedeti, da včasih lahko akumuliramo gensko spremenjene organizme v svojem telesu, ne da bi vedeli, kakšne posledice to lahko prinese za naše zdravje. Ali ne bi bilo potrebno tudi ponovno pregledati vsebnosti nič celih ena odstotka gensko spremenjenih organizmov, kar je trenutno v veljavi? In še glede sporazuma TTIP, ali bomo kaj naredili za to, da ne bomo prepravljeni z izdelki, glede katerih nimamo nobenih znanstvenih dokazov, da so varni? Taip, iš tiesų, iš esmės Visi sutiksim, kad ko. Hvala. Mislim, da se vsi strinjamo, da so najbolj bistveni znanstveni dokazi. Potem pa je treba zaupati v neodvisnost takšnih znanstvenih dokazov. Če vidimo, da industrija financira določene študije, potem je res, da lahko pride do zlorabe. Pri direktivi o tobaku, naprimer, smo videli publikacije, čež da nekaj ni škodljivo za zdravje, naprimer, in potem smo želeli ugotoviti, kje so pa ti znanstveni dokazi, ki to podpirajo. Ampak to je bila pogosto propaganda, ni bilo nobenih znanstvenih dokazov za določene trditve. Zato so res um, znanstveni dokazi zelo bistveni in morajo biti neodvisni. tudi kodeks elementarius. Tukaj imamo kodificirane zahteve. In te so tudi priznane in jih je potem treba izvršovati v praksi. Naprimer, živila nizke kakovosti. Če pride do tega, potem je treba gotoviti, kakšne nadzorne ukrepe lahko spremajo države, da to preprečijo in kakšen morda evropski odziv na to potencialno. Uh, No, ampak kot rečeno, to je zelo uh, aktualno vprašanje in moramo sprejeti ustrezne ukrepe um, in pa tudi zagotoviti dodano vrednost na evropski ravni skupaj v dialogu z državami članicami. Hvala. E Hvala lepa. Zdaj pa začenjamo z zadnjim sklopom vprašanj. Vračamo se k članom odbora Envi. Prvi dobi besedo gospod Tanasesko. Grazie, Dear Mr. Commissioner Designate. Gospod kandidat za komisara. Tuberkuloza pomori po 1,3 um, milijona ljudi po svetu vsako leto. Država članice ima težave zaradi tuberkuloze, sploh um, zaradi odpornosti zdravil. Tudi um, zdravstvene politike so še vedno pristojnosti držav članic, ampak držav članic in pa sosedi pa včasih niso znali rešiti teh problemov, naprimer um, čezmejnih zdravstvenih groženj. Um, skupni ukrepi na ravni skupnosti so nujni, da se borimo proti epidemijam, sploh glede na to, da globalni sklad ni več tako aktiven in pa da je, so številne zdravile sedaj bolj odporne na tuberkulozo. Uh, na koncu so stroški lahko za 400 krat večji, kot pa bi bili sicer. In um, tudi na koncu potem v bistvu se samo eden od treh primerov ustrezno reši. Um, torej, ni to ravno učinkovito. Zato vas sprašujem, gospod Andrej Kajtis, torej, ko bi postali komisar, ali bi um, kot komisija priznali tuberkulozo kot resno čezmejno zdravstveno grožno in ali bi sprejeli tudi ukrepe za to, da bi nadzorovali to epidemijo tudi v Evropski uniji. Hvala. pripažinti infekcije. Hvala lepa. Da govorimo o epidemiji ali pandemiji, moramo spoštovati specifična pravila. Nisem strokovnjak na tem področju, nisem epidemiolog, vendar pa moram priznati, da je število primerov tuberkuloze, odporne na zdravila, vedno večje, to je dejstvo. In ta težava se širi tudi na vedno več držav. Po eni strani lahko nacionalne vlade prepričujemo, da si morajo gledati najbolj ranljive družbene skupine, ki najbolj potrebujejo našo pomoč. Tako bi govoril naprimer o alkoholikih, o uporabnikih drog, ki so iz teh najbolj ranljivih skupin in tudi ljudje, ki so v težkih razmerah. Ne dobijo torej sistemskega zdravljenja, prenehajo naprimer z remanjem zdravil ali pa tudi nimajo dostopa do teh. Tako da moramo zagotoviti boljše zdravstveno varstvo za njih, sicer se te težave ne bomo znebili. S tem vprašanjem se ukvarjam že kar nekaj let. Torej, moramo zastaviti vprašanje državam članicam, kaj nam manjka, ne samo na zdravstveni strani, tudi druga podpora, družbena podpora, ki je usporedna zdravstveno, če se zdravljenje ustavi, če določena oseba, posameznik se zdravi nekaj časa, potem spet ne, potem pa spet nadaljuje, potem seveda bo postal odporen na določena zdravila in bo širil to bolezen. Seveda, gre za zelo, zelo pomembno težavo in svetovna zdravstvena organizacija si je zadala za prednostno nalogo boj proti tuberkulozi. Če boste potrdili moje imenovanje, bom kot seveda zdravnik sodeloval na tem področju in skušal zadeve izboljšati. Ali pa je to pandemija, to pa bomo morali še videti. Grazie, adesso la parola. Hvala lepa. Gospod Gizeke. Hvala lepa, predsednik, spoštovani kandidat za komisarja, dr. Andrijo Kajtis. Evropski zdravstveni sistem je še prav posebno, kar se tiče zdravstvenih izdatkov pred velikimi izzivi. Lahko povečamo uporabo IKT na zdravstvenem področju. Tako bi učinkovitost na področju zdravja in oskrbe zdravstveno oskrbo, predvsem na podeželju, precej izboljšala. Vendar pa je uporaba IKT tehnologije na zdravstvenem področju še vedno nekoliko preslaba, če to primerjamo z drugimi področji. Kaj menite, kako bi lahko razvili sistem e-zdravja in katere konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da bi metoperabilnost različnih elektronskih storitev na področju zdravstvenih sistemov razvijali in izboljševali? Hvala lepa. Džiaugiuosi, kad komisijos vie, iš vieno iš dešimt misijų. Hvala lepa. Vesel sem, da je med desetimi prednostnimi nalogami tudi digitalna Evropa. E zdravje, mobilno zdravstveno varstvo se mi zdi pomembno na tem področju in vidim, napovedujem tudi svetlo prihodnost temu. Seveda lahko govorimo o možnostih, kako bi imeli naprimer mobilno aplikacijo za to, da bi dobili kardiogram, ga potem neposredno poslali zdravstvenemu centru, ki bi lahko potem hitro ocenili, da da, tu pa je potrebno nekaj narediti. Mislim, da bi lahko razvili programe, ki bi bili vse evropski. Ljudje se vedno bolj selijo, Zato moramo delovati vse evropsko. Tako bi lahko stvarjali celo delovna mesta. Tako digitalno je zdravje bi bilo seveda koristno za naše ljudi. V kontekstu evropskega semestra pa si moramo ogledati tudi to, kako države članice izvajajo svoje zdravstvene načrte v svojih državah. Tukaj imamo na primer e-recepte, nekaj programov že na voljo, druge e-storitve, ki delujejo. Težava pa je v tem, da države članice ne komunicirajo dobro med sabo in imamo tudi težavo različnih programov, ki niso združljivi. Tako da moramo zagotoviti, da bo ta komunikacija potekala bolj gladko, zato da bomo imeli interoperabilne sisteme, ko bodo različne bolnišnice lahko sodelovale. To bo zame pomembna naloga. Zame kot za srčnega kirurga, ki sem veliko drval s takimi elektronskimi napravami, je to pomembno vprašanje in na tem bomo poskušali delati. Grazie. Hvala lepa. Gospa Kadenbach. Hvala lepa, spoštovani kandidat za komisarja. Ne prenosljive kronične bolezni, še prav posebno dihalnih poti, diabetes in kardiovaskularne bolezni, rak, vse to je v EU nekaj, kar še vedno raste. V 86 odstotkih so krive za smrti in tudi pomenijo zelo veliko bremen za zdravstveni sistem. Resnična izboljšava na področju zdravja, še prav posebno, kar se tiče boja proti neenakosti glede dostopa do zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe, to zahteva odločen političen angažma na evropski ravni. V novih smernicah predsednika komisije igra zdravje pomembno vlogo, vendar pa še vedno premajhno, kaj ti je podrejena drugim. Kako boste prispevali k temu, da boste zadostili izzovom, ki jih prinašajo izzivi proti kroničnim boleznim, da bo to na dnevnem redu nove komisije in da bo to prednostna naloga, še prav posebno, da bo to nujna prednostna naloga in kako boste potem, kar se tiče pobude Komisije investiranja v zdravje, zagotovili, da se bo ta pobuda nadaljevala in da je ne bojo do prepustili na stranskem tiru in ali se boste zavzemali tudi za več um, pismenosti, kar se e-zdravja tiče. Hvala lepa za vprašanja. Če bi lahko imeli izmenjavo mnen, bi vas rad spomnil, da sem danes uporabil tri besede. Preventiva, spodbujanje in zaščita. Veliko krat, ko slišim javne uradnike, se zdi, da so te tri besede enake. Saj mislijo tako. Ne. Te ti tri pojmi zahteva različne instrumente na različnih področjih politike. Nasplošno ne poznam nobene vlade, kjer bi kateri minister, pa naj si bo za pravosodje, za kulturo, za zdravje ali katero kolo drugo področje, ne imel pravka zdravje. Vsi morajo razmišljati o tem, kako zmaševati družbene razlike, družbeno neenakost in želijo tudi nadzorovati zdravstvena tveganja. Prav tako želijo izboljšati zdravstvene vire. Ti so najboljša naložba za človeštvo. To je veliko boljše kot naložba v banke. Če si ogledam deset zavez, pa naj se bodo povezane z digitalno politiko, s politiko trga dela ali poštenimi trgi, vseh teh lahko vidimo elemente, ki so povezani z zdravjem. In lahko vam zagotovim, da bom skušal prepričati kolege sokomisarje, da bi sprejeli tak niz instrumentov, ki bi pomagali na tem področju. Vprašanje je zelo dobro. Če bomo dosegli dogovor, da moramo te instrumente izvajati na enake podlage v vseh državah članicah, bomo zmanjšali zdravstvene stroške. Kajti ljudje bodo vedno manj bolni in si ne bo več potrebno toliko prizadevati v tej smeri. Moramo vedeti, da veliko ljudi, ljudi prezgodaj umre in pripravljen sem delati v tej smeri. E per... Hvala lepa. Gospa Gardini. Hvala, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. Tu sem. Hotela sem vam ponoviti vprašanje, ali nam lahko date definicijo obveščenega in zrelega potrošnika. To ni obljuba. To je samo odgovor. Potem pa še zdravstvene trditve. Kot veste, morajo te trditve biti znanstveno podprte. Lahko morajo se pojavljati z dovoljenjem komisije in seveda znanstvena merila so zelo stroga, zlasti kar zadeva trditve o zdravju, kar izvaja naša agencija EFSA. Ta zahteva tako stroge poskuse, da so ti pravzaprav identični, kot so poskusi za zdravila. Več kot 100 tisoč evrov stane priprava takega dosjeja in to je za majhna in srednje velika podjetja praktično nemogoče. Ali se boste lotili tega pri pregledu uredbe? Namreč imamo občutek, da je evropska prehranska zakonodaja taka, da škodi majhnim podjetjem, malim proizvajalcem in tudi mnogim tradicionalnim izdelkom, ki jih proizvajamo v državah članicah. Hvala. Norėčiau pasinaudoti mediko terminologiją. Hvala lepa. Naj sedaj uporabim zdravstveno terminologijo, kar se tiče obveščenega potrošnika. Quantum satis je en tak pojem. Zveni lepo, ne? Imeti moramo toliko informacij, koliko je potrebnih. Torej, to ravnovesje je pomembno. Ne preveč, ne premalo. Če je preveč informacij, če imamo 28 različnih jezikov in je potem vse zapisano v drobnem tisku, potem je to nemogoče prebrati. Potem ni dovolj, če imate očala. Potrebno je na to pogledati z lupo in razvozlati, kaj je zapisano. In seveda potem to ni več smiselno. Potem objektivno takega proizvoda ne moremo več oceniti. Enako kot je bilo s to plastenko. Informacije so lahko na voljo ne samo na papirju, temveč tudi prek IT sredstev, z elektronskimi sredstvi. Lahko imamo na primer internetni naslov, kjer bi potrošnik lahko našel informacije. Mislim, da veliko držav članic skuša zmanjševati uporabo papirja in se premikajo v elektronsko sfero. Seveda morajo države članice sprejeti, sprejeti potrebno zakonodajo na tem področju. Težava, ki jo omenjate, je resna. Govoriti moramo, o modernih tehnologijah in o potencijalu za obveščanje potrošnika, da ne bo izgubljen, da ne bo preveč obremenjen. E Hvala lepa. Gospa Borzen. Hvala gospodine predsjedniče. Doktor Andrija Kijatis, eh, Kajitis, <laughs> dobrodošli ponovno na našem. Hvala lepa. Dobrodošli na našem odboru. Pred nami so mnogi izzivi, ki so povezani z zdravjem večja incidenca kroničnih nenalezljivih bolezni, eh, potem povečanje števila odvisnosti zlasti med mladimi in nevarnosti in vse posledice, ki jih to prinaša. Eden najboljših kazalcev napredka medicinske znanosti in seveda je to pozitivna stvar, je podaljšanje življenjske dobe. To pomeni dodajanje življenja letom in dodajanje let k življenju. Ta demografski premik pa prinaša nove izzive, kajti v skladu z vsemi zdravstvenimi dosežki moramo biti odgovorni, uporabljati vse to, kar imamo, kar želimo uporabljati, vendar pa moramo razmišljati tudi o trajnosti zdravstvenega sistema. Zato me zanima, ali se nameravate ukvarjati s to problematiko v luči demografskih premikov o vzdržnosti zdravstvenih sistemov in če na kakšen način. Osebno menim, da to ni tema, ki bi jo lahko prepustili državam članicam, da bodo same ukrepale, kot želijo. Pač pa menim. Predsednik prekinja. Popolnoma se strinjam z vami. Ustvariti moramo predpogoje za to, da bomo imeli dodano vrednost. Ne smemo samošavati v subsidijarnost držav članic. Ne smemo kršiti pogodb, ki podajo jasne obveznosti, kaj ti delamo seveda na podlagi pogodb. Vendar pa lahko uporabimo veliko instrumentov, veliko usklajevanja izmenjave najboljših praks, zato da bi odpravili ovire, ki so pred nami, da bi pripravili konkretne ukrepe in da bi pripravili kriterije za boljšo oceno zdravstvenih sistemov. To je pot naprej. Veste, da se lahko države članice same odločajo o okrepljenem sodelovanju na področju zdravja. to poglavje o okrepljenem sodelovanju imamo v pogodbi in to je v pristojnosti držav članic. Lahko pa potem na različnih področjih, v različnih regijah okrepijo sodelovanje na zdravstvenem področju. Kajti težav glede redkih bolezni, na primer, ne moremo razrešiti v samo določeni državi. Potrebno je sodelovati, potrebno je zagotoviti nujno čezmejno zdravstveno oskrbo. In spominjam se tudi razprav v Evropskem parlamentu v, o Uniji zdravja. To je dobra zamisel. Verjetno bi se morali o tem še pogovarjati in možnost okrepljenega sodelovanja, to je možnost izbire držav članic, je dana. V primeru kroničnih bolezni, debelosti pa moramo v postopku evropskega semestra najti rešitve zdravstvene skrbe za starejše ljudi. Hvala lepa, gospod Kovaček. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja. Dostop do kakovostne zdravstvene skrbe je ena temeljnih pravic za državljane Evropske unije. Vendar pa to še ni resničnost v Evropske uniji. Zmanjševanje neenakosti je ključnega pomena pri izboljšanju zdravja državljanov Evropske unije. Boste sprejeli konkretne in ciljne ukrepe za to, da boste zagotovili dostop do takih storitev od preventive do kurative, še prav posebno za onkološke redke bolezni, za otroke in za tiste, ki so socialno izključeni. Boste vključevali tudi organizacije civilne družbe, kot so organizacije bolnikov v ta postopek. In potem še nekaj, komisar, omenili ste, da je ena vaših prednostnih nalog preventiva. Preventiva in tudi v skladu z velikim družbenim interesom. Ali ste pripravljeni začeti z neodvisno študijo glede mikrovalov in radijacije elektronskih naprav, še prav posebno, kar se tiče uh, kardiovaskularnih in endokrinnih bolezni. Hvala lepa. Kalbant apie galimybę peržiūrę ar pensijų. Hvala lepa. Ko govorimo o pripravite študije o vplivih sevanja na človekovo zdravje, moramo reči sledeče. Če bi pristojni odbor v parlamentu sprožil to vprašanje, se moramo odzvati. Naj usmerim pozornost na trenutne razmere. Potrebujem specifične podatke, potrebno si bo gledati podrobnosti. Ko govorimo o zdravljenju bolezni, še prav posebno redkih bolezni in bolezni otrok, potem moramo tudi si ogledati direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu in imamo težave z redkimi boleznimi. Včasih imamo celo zdravila, ki jih lahko uporabljamo v določenih referenčnih centrih, kjer se zdravijo taki otroci. Ko pa gre seveda za redke primere, je ravno to sodelovanje zelo pomembno potem je potrebno ugotoviti, ali imamo referenčni center v določeni državi, ali se lahko otroka tja pošle in potem je potrebno razrešiti tudi težavo financiranja. To so tiste nujne vprašanja, ki jih je potrebno takoj razrešiti. In to zelo dejavno. Gracije. Hvala lepa. Zadnje vprašanje. Gospa Migines. Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa kandidat za komisarja. Pododovali boste kar precej dosejo in eden od dosejo, s katerim se boste morali ukvarjati, je tudi pregled zakonodaje na področju medicinskih pripomočkov. In za nas je javno zdravje, varnost bolnikov, pa tudi inovacija v tem sektorju in dostop do proizvodov ključnega pomena. Ali menite, da je to ravnovesje pomembno med temi vprašanji in kakšne so vaše prednostne naloge za ta dosje? Kaj menite, so pomagljivosti trenutnega sistema, še prav posebno, kar se tiče ocene glede konformitete in kakšen je vaš pristop, splošen pristop glede boljšega zdravja za vse? Ar galime mes šiandien visi įsivaizduoti? Hvala lepa. Bi si lahko danes vsi skupaj skušali predstavljati držinske zdravnike, ki ne bi mogli uporabljati medicinskih pripomočkov, ali bolnike, ki ne bi mogli uporabljati leteh? Ne. To pomeni, da so medicinski pripomočki ključnega pomena. So zelo pomembni, ko govorimo o tem, kako bomo posodobili naše zdravstvene sisteme, da bodo bolj mobilni, učinkoviti in uspešni. Če imamo težave z medicinskim pripomočkom, potem prije do težav pri pošiljanju informacij, naprimer v določeno zdravstveno ustanovo. Če je bolnik v Alpah, se lahko to takoj naprimer pošle v zdravniško zdravstveno ustanovo v Litvi. To je potrebno povezati z industrijo, z inovacijami, s pametnimi inovacijami na področju zdravja. Zato pravim, da je zdravstveni sektor eden najbolj zanimivih in ustvarja veliko bogatstva, BDP-ja. To je sektor, ki je dejansko zelo produktiven. In imel sem možnost sodelovati v razpravah, ko je Litva predsedovala Evropske unije. Rad bi se zahvalil poročevalcem iz vašega odbora, ki so v veliki meri prispevali k dobremu poročilu Dagmar Berend in Petra Lizeja. Resnično je šlo za poročili na to temo in za dobro sodelovanje veliko je bilo že storjenega na tem področju, seveda pa bo to pomembno vprašanje in bo na dnevnem redu. Grazie, primologi, kolegi. Hvala lepa. V prvi vrsti kolegom za vprašanja, ki so jih zastavili in hvala tudi komisarju za odgovore. Zdaj besedo ponovno predajam komisarju, ki bo nakratko zaključil imate ne več kot pet minut vsega skupaj.